Um, uh, Kolegi bomo začeli. Hvala vsem, ki ste prišli pravočasno. To zelo cenim. Torej, zahvaljujem se kolegom, ki vedno pridejo točno. To res cenim. Samo na kratko bi preveril, če bo gospod Diaz Demera tudi prišel eden od poročevalcev, vendar ga ne bo zaradi družinskih zadev. Tanja Fajon pa je tukaj, druga poročevalka, torej lahko začnemo v zvezi z svežnjem o pametnih mejah. Prvi del program za registrirane potnike. Tanja Fajon bo začela z predstavitvijo. ali damo besedo kar komisiji. No, naj podam kratek uvod. 16. oktober je komisija predstavila tehnične študije o pametnih mejah in poglavje o stroških za predlagane sisteme še ni bil na voljo. Danes pa bo komisija predstavila še stroškovno analizo in zato dajem besedo komisiji, na to pa bo besedo dobila en odporočevalk Tanja Fajon in seveda še drugi poslanci, ki bodo želeli spregovoriti. Gospod Rosenberg za komisijo, mislim, da smo vam dali na voljo 15 minut in prosim največ 15 minut. Na to pa bodo poslanci dobili besedo in Če bo potrebno, lahko naredimo še en krok. Gospod Rosenberg, prosim, če nam predstavite to točko, potem pa bomo nadaljevali z razpravo za poslance. Uh, Hvala lepa. Danes bomo predstavili finančno poglavje študije o pametnih mejah. Uh, in uh, to bom skušal nareči, narediti čim bolj skrčeno in to povezal z glavnimi ugotovitvami poročila. Torej, poročila, ki smo vam ga že predstavili 16. oktobra. Predtem bi vas rad spomnil na kontekst. Komisar je februarja 2013 predlag, predstavil predlog eh, pametnih mej kot odziv potreb na šengenskega sistema um, za program za registrirane potnike in sistem vstopa in izstopa. So zakonodajalce, tako svet kot parlament, sta tudi izrazila zaskrbljenost v zvezi s stroški, zato smo februarja 2014 se dogovorili uh, tudi o tako imenovanem proof of concept. Eh, tu smo izdali tudi tehnično poročilo oktobra in tudi eh, finančno poglavje. Potem pa smo imeli tudi testni, eh, testno fazo, ki jo trenutno pripravljamo in se mora tudi, se je zaključila tudi marca 2015 se bo zaključila marca pet, 2015. Eh, po zaključku testnega obdobja, ki naj bi se končalo septembra 2015, bo komisija čimprej predstavila nov zakonodajni predlog, torej pozno v letu 2015 ali na začetku leta 2016. Hkrati pa bomo predloge iz leta 2013 umaknili. Komisija se bo v novem predlogu odzvala na zaskrbljenosti, ki ste jih izrazila svet in parlament. Sedaj pa stu, študija o stroških. Glavni cilj tega te študije je bilo zagotoviti eh, najnovejše podatke o stroških in eh, koristih in da jih to tudi eh, projeciramo na evropsko in na nacionalno ravno. Treba je bilo ugotoviti, ali je proračun določen za pametne meje v finančnem okvirju 2000. 2014-2020, ki znaša 91 milijonov evrov, če to zadostuje. In eh, dobra novica je, da ta uh, proračun absolutno zadostuje za obdobje 2017-2019, torej za to tesno fazo in potem za eno leto ob uh, eh, ratovanja do 2020. Če vzamemo osnovo za 2013, bodo stroški za štirim um, leta 430 milijonov evrov. In če to primerjamo z večletnim finančnim okvirjem, potem bodo celotni operativni stroški za oba sistema malo več kot 6 milijonov evrov, kar je 20 odstotkov manj kot trenutno določeno. Razlogi za to pomembno znižanje so številni, dva izstopata. Eno je, da odkar smo pravili prve izračune pred nekaj leti in zaradi povečane konkurenčnosti na tem trgu, so se stroški mreže bistveno znižali, mrežne storitve se lahko uh, dobijo po bistveno nižji ceni kot prej. To je prvi razlog. Drugi razlog pa, da je bil uveden nov koncept, tako imenovan uh, nacionalni enotni umestnik, ki bo prihranil denar. In To bo podobno kot pri SIS-u, kjer bodo prikrojene nacionalne rešitve, kjer se bodo lahko nacionalni sistemi prilagodili tem evropskemu sistemu in v študiji se je izkazalo, da je to dosti bolj stroškovno učinkovito in tudi izvedljivo. Se upravičujem. Torej, da, da je bolj. Um, uh, izvedljivo, da se uporabi en umestnik, ki ga potem lahko uporabljajo vse države članice. Še boljša novica, v predlogu iz leta 2014 smo predvidevali dva sistema brez eh, povezave. Študija je pa pokazala, da če bi imeli en enoten sistem z tako um, s funkcijami SVI in, e, e, uh, in PRP uh, bi to imelo um, veliko prednosti. Lahko bi laže preverjali podatke o potnikih in lahko bi vključili nacionalne sisteme in seveda bi tudi zmanjšalo stroške. Finančne prihranke enotnega sistema se ocenjuje na 49, 49 milijonov evrov v štirih letih zaradi pač podobnih uh, nalog uh, in um, sistemov za razvoj, licenciranje in tako naprej. Če to razširimo na sedem let, bi bili prihranki skoraj 70 milijonov evrov. Torej je bistveno, da se spostavi en sistem, tako za sistem vstop in stop, kot za program za registrirane potnike. Potem pa eh, povezava z ostoječim sistemom VIS. Tu smo si ogledali sinergije med novim sistemom za pametne meje in visom in ugotovili, da vključevanje vis in PRP od samega začetka bi to zmanjšalo stroške za 93 milijonov evrov. To pa zaradi potreb, da se vzpostavi nov sistem na obstoječ sistem, torej vis, ki že poteka v 30 državah ker to bi pomenilo dodatne stroške za 39 milijonov evrov. In to je tehnično vprašanje. Testiranje in pa obratovanje takega scenarija bi bilo zelo. Um, zapleteno in zato tudi drago v primerjavi, če bi razvili cel nov sistem. To ne pomeni, da te integracije ne bi smeli izvesti, ravno nasprotno študija jasno pojasnjuje, da če bomo tu izbrali progresivni pristop vključevanja SVI in PRP v VIS, in to tako, da bi ponovno uporabili elemente visa pri oblikovanju eh, sistema za pametne meje. Potem pa bi postopoma združevali oba sistema čez več let. Če bi šli po tej poti, bi bilo vse skupaj bistveno bolj varno. Stroški razvoja bi bili na začetku malce višji, bi pa ogromno prišparali pri eh, stroških testiranja, ob koncu pa bi dejansko prihranili okoli 4,5 milijonov evrov v primerjavi z prvotnim scenarijem. Biometrični identifikatorji. V predlogu iz leta 2013 smo omenili prstne odtise kot edini biometrični identifikator, torej deset um, prstnih odtisov za SVI in štiri za PRP. Študija oceni, je ocenila zmanjšanje um, zabeleženih prstnih odtisov v sistemu in pa uporabe tudi uh, prepoznavanje obraza, samo tega ali pa v kombinaciji z prstnimi otisi. In veliko se lahko pove o uh, prednostih in slabostih obeh sistemov, ampak če si ogledamo iz troškovnega vidika, se zdi, da je razlika med temi scenariji bistvena, ampak morda ne tako zelo velika, kot bi si človek mislil. Naprimer, razlika med scenarijem, kjer bi imeli osem prstnih odtisov v primerjavi s tistim za štirimi je manj kot tri milijone evrov v obdobju štirih let. Scenarij, kjer bi imeli samo prepoznavanje obraza brez prstnih odtisov, je najcenejša različica, kot bi lahko pre, pre, pričakovali. To bi znašalo okoli 23 milijonov evrov manj kot pa scenarij z osmimi prstnimi odtisi. Te razlike v stroški so povezani z velikostjo in stroški mreže, kajti več podatkov zbiraš, več jih eh, obdelaš, višji so stroški. Dostop za organe pregona. Kot veste, predlog iz leta 2013 ne predvideva dostop um, organov kazenskega pregona do podatkov SVI in PRP. Komisija je zauzela stališče, da je potreba in proporcionalnost dostopa organov kazenskega pregona nekaj, kar je treba še prikazati. Študija seveda ni ocenjevala političnih vidikov, je pa izračunala, koliko bo to stalo, da bi bil sistem uporaben za organe kazenskega pregona in zdi se, da dodatni stroški za programsko opremo in računalniško opremo niso zelo visoki. Stroški razvoja znašajo približno 2,5 milijona evrov, letno zdrževanje morda nič cela 2 milijona evra. Vendar, in to je pomembno, dostop za, kazen, za organe kazenskega pregona ima omejen interes, uh, če se podatki v PRP hranijo le 90 dni po eh, vnosu in to je predvideno v predlogu in to je tudi osnova za finančni izračun. Če bi to obdobje Eh, podaljšali na primarna obdobje enega leta, se bodo, stro, bodo stroški poskočili. 27 milijonov bi potrebovali za razvoj, letno zdrževanje pa 2,3 milijona evra na leto. Če bi to uh, hrambo razširili na pet let, bi um, 32 milijonov porabili za razvoj in vzdrževanje letno 9 milijonov. In tu se vidi vpliv in učinek. Da zapletemo celo sliko, pa je treba omeniti tudi razširitev uh, tega, te hrambe podatkov. Bi bilo po vsakem um, primeru potrebno tudi zaradi ugodja potnikov in hitrejših postopkov na meji, kajti za dostop do teh podatkov bi, bi potniki morali vedno znova tukaj vnašati podatko, kar bi povzročalo no, zastoje na mejah. Zato bi v primeru treba ogledati možnost daljše hrambe podatkov, ne glede na uh, to, kdo se bo dostopal do tega. Uh, Program za registrirane potnike PRP, predlog za leto 2013 vključujejo tudi ločeno um, elektronsko kartico, varnostno kartico in uvod takšne varnostne kartice ni potreben, kot zaključuje študija, in da bi iste cilje lahko dosegli z uh, bralnikom elektronskega uh, potnega lista. Če bi uh, opustili varnostno kartico, bi tu prihranili 50 milijonov evrov za ta sistem. Študija tudi eh, predvideva porabo PRP-ja in pa obdobje za obdelavo vlog zamislil je, da bi se določenim ljudem, ki so že um, vključeni v, pro, v, v sistem stopa in stopa, da bi lahko že, potem uporabili tudi te podatke, ki so vključeni v SVI. Z vidika financiranja ta opcija ne bi bistveno vplivala na. Uh, na začetno nestroške, bi pa vplivala na um, nacionalni proračun iz vidika človeških verov. Potem informacijski sistem za uh, potnike, ker potni listi bi bili tudi potrebni, bi potrebovali potniki tudi um, ker ne bi bili več žigosani, bi potrebovali potniki tudi informacije o tem, koliko dni lahko ostanejo v šengenskem območju, kajti ta informacija ne bo več vidna na potnem listu. Torej podobna rešitev bi morala biti razvita tudi za prevoznike, zato da bi lahko tudi oni preverili uh, veljavnost vizumov. Te opcije niso bile predvidene v predlogih iz leta 2013 in zato niso vključeni v finančni študiji. Zato je treba najprej preučiti, kako se bo to organiziralo v praksi, v praksi. Več opcij je v poročilu predvidenih. Pomembno pa je, to sem želel omeniti, da ne um, prevozniki, ne potniki ne bi imeli od dostopa do centralnega repozitorija in oni bi imeli na voljo le zelo omejen. Uh, zelo omejene informacije o podatkih, ki bi se omenjevali bolj na da in ja, eh, da in ne eh, in predvsem informacije, koliko časa se še lahko zadržujejo v Schengenu. 4,2 milijona evrov smo ocenili, da bi stala razvojna faza za te dodatne informacije in potem približno milijon do milijon pa pol zdrževanja, stroškov zdrževanja letno. Potem pa še stroški pilotnih projektov. Tu ne bo popolne faze testiranja SV in PRP, ker to ni možno, ne vemo, kako bo sistem izgledal, saj zaenkrat ne, vendar pa bo nekakšen uh, začasni program. Uh, vzpostavljen za testiranje med nacionalnim in centralnim sistemom. Države prostovoljke bodo zagotovile infrastrukturo in človeške vere za izvajanje testiranja. Izračunali smo, da so stroški z testiranja vseh opcij, ki so omenjene v študiji, na šestih mejnih prehodih, ki pokrivajo glavne situacije, torej kopenskih, morskih in uh, zračnih meja, bi stal 2,5 milijonov evrov. V resnici pa bi število mejnih prehodov moralo biti višjo in tudi dodatno testiranje bi bilo potrebno. Nekaj je bilo že omenjeno v pismu, ki ste ga poslali mojemu komisarju pred dvema tednoma. Torej bo tu rahlo povečanje razpoložljivega proračuna, še vedno pa bo to uh, znotraj meja 3,5 milijonov evrov, ki so na voljo. Sklep nov sistem pametnih meja, kot se sedaj oblikuje, se lahko eh, uresniči znotraj predvidenih eh, sredstev v večletnem finančnem okvirju. Študija je predvidela različne scenarije, ki bodo tudi političnim odločitvam eh, podale pravilne informacije in vključena je arhitektura sistema izbira identifikatorjev postopek zbiranja in hrambe podatkov eh, pospoševalniki torej vse to ima svojo eh, ceno in študija vam podaja po, eh, in podrobnosti vseh stroškov in s tem omogoča vsem, vključno s komisijo, da se bodo pravilno odločili v naslednjem obdobju. Hvala lepa. You, Hvala, gospod Rosenberg. Sedaj pa kar direktno poročevalka Tanja Fajon. Tanja, tvoj odziv, prosim, izvoli. Hvala predsedujoči, hvala tudi predstavniku komisije za vse natančne podatke te študije. Ne vem, kje naj začnem kajti gre za zelo težko situacijo pri celem predlogu. Predvsem, če vemo, da je Evropska komisija včeraj na povedala, da bo po pilotni fazi ta predlog umaknila in uh, potem predložila novega oziroma revidirala obstoječega in ne vemo, kateri elementi bodo v novem predlogu. Torej, razpravljamo o rezultatih študijev z različnimi stroškovnimi scenariji, uh, In kot ste rekli, mi različnimi opcijami, o katerih se bomo morali odločali. Žal mi je, da kolega Demere ni tukaj. V preteklih mesecih in tednih sva se večkrat pogovarjala in zahvalila bi se tudi komisijo in svetu za izmenjavo mnen, ki smo imeli doslej. Težko je videti, kako bomo nadaljevali in še vedno bom imela še celo vrsto vprašanj, kljub vsem številkam, ki ste jih danes predstavili moja bojazen pa ostaja in to bistveno vprašanje je še ostaja neodgovorjeno tudi zato študijo ni odgovorjeno mislim da komisija dejansko ni dokazala da so ti sistemi zares potrebni in da so dejansko stroškovno učinkoviti ali potrebni da bodo prinesli dodano vrednost ki jo želimo doseči ali je glavni cilj varnost na eni strani ali olajšati eh, potovanje na drugi strani in te stroški, ki ste jih omenili, so odvisni od različnih scenarijev, ki jih bomo izbrali v prihodnosti. Še vedno sem mnenja, da temeljna skrb parlamenta ostaja dostop za organe kazenskega pregona. In tu seveda, če razpravljamo o tem dostopu, na eni strani so stroški dejansko bistveno višji, po drugi strani pa glavna skrb je, da tega pravzaprav sploh ne želimo in da to tudi ni bilo predvideno v prvotnem zakonodajnem predlogu. Ta teden smo imeli srečanje z italijanskim predsedstvom in jaz sem to razumela tako, da so države članice zelo za to, da bi dovolili dostop um, organom kazenskega pregona. Komisija včeraj pa je rekla, da tega ne podpira. Težko je torej razpravljati že vnaprej. Uh, kaj bo v novem predlogu. To, in to je nekaj, kar me dejansko skrbi. In če bomo razpravljali o dostopu za organe kazenskega pregona, to pomeni dodatnih 60 milijonov evrov. Če pa tudi razpravljamo o eh, obdobju za hrambo eh, podatkov, bo to za dodatnih pet let še dodatnih 70 milijonov evrov. tu bo torej potrebna temeljita politična razprava, sodelovanje vseh institucij. Imamo študijo, imamo pilotno fazi, fazo, ki se bo začela naslednje leto, ne glede na to, kaj se bomo odločili. Na drugi strani pa se mi zdi, da države članice že aktivno uvajajo veliko teh te, mehanizmov in tehnologij, čeprav eh, končni dogovor sploh še ni na mizi. In bojim se, kam bomo šli z vsemi stroškami in podvajanjem obstoječih sistemov. Če naj še enkrat izpostavim, glavno vprašanje ostaja, kaj želimo doseči, kaj je naš cilj, če to ni v ravnoteže z stroški, ki, o katerih razpravljamo danes, potem pa še. Um, dostop za organe kazenskega pregona pri tem pa se sploh ne bi spuščala v podrobnosti o podatkih kateri podatki se bodo zbirali in tako naprej potem pa še nekaj kar bi vprašala komisijo kako lahko upravičite da bi za eh, sistem stopa izstopa ki bo veljal tudi za eh, državljane bo strošek okoli 300 milijonov evrov manj kot za sistem za program za registrirane potnike ki bo vključeval samo 9 milijonov potnikov. Kje je ta razlika? Zakaj je ta sistem toliko dražji? To me res zanima, kakšen bi bil odgovor. In naj sklenem. V pismu Evropskemu komisarju smo nedavno, včeraj smo se tudi pogovarjali z njim, uh, ampak ne tako poglobljeno o pametnih mejah, ampak prosili smo ga za uh, tristransko srečanje prihodnji teden. Mislim, da je to nek, uh, treba tudi razpravljati med institucijami, kako se daj naprej, kajti vidim, da imamo različne informacije, da imamo veliko vprašanj, na katerih se moramo uh, odzvati in dobiti jasne odgovore. Uh, in o tem razpravljati na odboru in potem tudi odgovarjati našim državljanom. To bo zelo občutljivo vprašanje v naslednjih letih v Evropskem parlamentu in bojim se, kako bomo napredovali, če ne bomo res tesno sodelovali. Hvala za vašo študijo in vse eh, detajle in z veseljem prisluhnem še kakšne informacije z vaše strani in pa tudi mnenju drugih kolegov. Hvala. Thank you, Tanya. I think your questions reflect the concerns on the package. Voilà. Ja, res je, pogosto slišimo o podvajanju tega dostopa organov pregona in podobno. No, najprej bomo šli pa poslanci, potem pa za komisija. Hrar Aho je prvi. Potem so nekateri prišli še poznanje, so dejali, da bi tudi radi govorili. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Zelo vesel sem, ko vidim, da se je ocenjeni strošek za pametne meje precej znižal, glede na začetni predlog iz leta 2013. Znižanje stroškov je bilo doseženo ne toliko s kompromitirane kakovosti, ampak z večjo kakovostjo. Prav tako naj bi se odpravili elementi, ki niso potrebni. Naprimer, um, ta RTP, varnostna kartica, ko govorimo o stroških, moramo vedeti tudi to, da če nijamo učinkovitega sistema za nadzor na zvonanih mejah, pomeni daljše meje, več manjih policistov in več napak. Z vidika posameznika ali pa posamečne države članice lahko rečemo, da je gradnja nacionalnega sistema oziroma RTP-ja enako prav tako draga. In stvar je v tem, da dokler se države ne bodo pogajale, je uporabnost takšnih ločnih sistemov predvsej omejena. S tem svežnjem naj bi ponastavili mejni prehod za običajne potnike, policisti pa naj bi se predvsem osredotočili na bolj problematične, potencijalno problematične potnike. Prav tako naj bi pridobili več informacij o tem, kaj se sploh dogaja v šengenskem območju. To velja tudi za število tistih, ki prekoračujejo svoj čas bivanja, dovoljen čas bivanja ta dostop organov pregona bo politična odločitev. Ko pa govorimo o obdobju hrame podatkov in pa o tem, ali ne uporabimo prstne odpise, odtise ali ne, mislim, da je prav, da je to še vedno fleksibilno kot odprta možnost. No, kot je povedala komisija, to obdobje hrame podatkov ima potem tudi druge posledice. Ta svežnja za pametne meje mora biti dolgoročna naložba v laže potovanje in v večjo notranjo varnost. Ustrezno upravljanje notranje meje so potem, eh, zorane meje so potem tudi predpostavka za boljše notranje prehode. Bilo bi dobro, da imamo um, ta delujoč sistem za vstop in izstop še pred delovanjem šengenskega območja. To bi bilo idealno. No, sedaj pa upam, da bomo čim prej šli naprej in da bomo dobro med seboj nasodelovali glede varstva podatkov. Vse to so temeljene skrbi, ampak ne smemo z njimi pretiravati. Evropska unija že hrani osebne podatke, tudi biometrične podatke preko Visa in pa Eurodaka naprimer, in podobnih sistemov. Sveda, vprašanje zasebnosti je relevantno, ampak to ni nič novega in vse se da rešiti. To sveto načelo sorazmernosti mislim, da moramo upoštevati tudi pri teh vprašanjih. Hvala lepa. Hvala. Pajos. Prata svenska je <clears throat> se venta tisne fot. Ja bom počakal, da si nadirate slušalke, tako da me razumete. Hvala. Zeleni. Cenimo, da je bil predlog umaknen. Prav tako nam je všeč, da um, komisija ne sledi državam članicam, ko gre za dostop organov pregona do podatkov, ki se nanašajo na kriminal, kajte to ni del te zakonodaje. Je pa seveda treba poštevati faktor stroškov. Težko rečemo, da bodo um, stroški se znižali v okviru teh predvidenih znižanj. Bo treba še pogledati, kaj se bo potem dejansko, dejansko storilo. Me pa nekaj zanima komisija. Ali bo komisija dejansko naredila to, kar se daj pravi, da potem ne bodo v komisiji podprli predlogov držav članic, ko gre za ta dostop organov pregona. Hvala lepa. Še kdo? Kolegi? Ne. Potem pa predsedstvo in potem komisija in potem še za konec. Najprej predsedstvo in potem v komisijo odgovorijo na vprašanja poslancev. Gospod Meničeli, italijansko predsedstvo. Buongiorno, buongiorno tutti. Eh, hvala, gospod predsedojoči, vsem skupaj lep dobar dan. Dejansko italijansko predsedstvo sveta je od vsega začetka v skladu s svojim mandatom razmišljala o e, svežnju pametnih meja, e, to je ena naših prioritet za naše poletno predsedovanje in v tem smislu je italijansko predsedstvo veselo, e, da lahko oceni to delo, ki so ga upravili vsi deležniki na področju razvoja tega akta, ki eh, zelo kompleksno predstavlja tehnične teme. Eh, ker eh, to področje velja za prioritetno med našim predsedovanjem, je italijansko predsedstvo delalo na tem eh, področju pri eh, na različnih sestankih v okviru različnih delovnih teles. Na ta način želimo komisijo omogočiti, eh, da do konca leta izdela mandat, eh, ki je potreben za začetek testne faze. Eh, v tem smislu je eden novejših ciljev italijanskega predsedstva doseči dogovor v Koreperju, kar zadeva politične smernice, zato da bi lahko definirali koncept testne faze in potek testne faze. V tem smislu eh, italijansko predsedstvo upa, da bo celotna aktivnost okrog mejnega svežnja dejansko lahko postregla z dodano vrednostjo. Oba zakonodajalca bosta tako dobila na voljo eh, paleto različnih opcij in možnosti, tako tehnično gledano, kot tudi kar zadeva analizo stroškov in koristi. Zasnova tesne faze je seveda pomemben input za prihajajoča pogajanja o eh, svežnju meja in potrebno je doseči dogovor v okviru obeh e, sistemov in sicer ES in RTP in pri tem pa morajo biti seveda spoštovane temeljne pravice vseh oseb, ki jih to vrstne aktivnosti zadevajo. Eh, Rekl sem že, eh, da bosta oba zakonodajalca eh, morala imeti na voljo paleto opcij in možnosti. Italijansko predsedstvo je trdno prepričano, da moramo sodelovati z Evropskim parlamentom. Eh, tako kot je že rekla poročevalka gospa Fajon, eh, smo eh, se zato pred kratkim srečali za obema poročevalcema in govorili smo o vseh fazah in vidikih, ki jih vse bujajo pogajanja za svetom v pol leta in prav tako smo vključili eh, pristojno skupino, eh, delovno skupino sveta. Italijansko predsedstvo je upoštevalo to možnost, izkoristilo to možnost in obima poročevalcema Eh, predstavilo to, kar ste tudi vi želeli, gospod predsedujoči, v vašem dopisu komisarju in ambasadorju Saninu z 26. novembra eh, glede potrebnosti eh, tesnega in koordiniranega sodelovanja med svetom in parlamentom. Italijansko predsedstvo je še enkrat povdarilo, da je italijansko predsedstvo te želje že upoštevalo, da je to že del naših političnih smernic, ki eh, bodo sprejete v Koreperju. Eh, včeraj oziroma gospod eh, predsedujoči v istem dopisu ste želeli tudi trilateralno srečanje na politični ravni 9. ali 10. decembra, torej naslednji teden. E, včeraj smo imeli priložnost, e, da e, slišimo gospoda komisarja Vomopolosa, ki nam je sporočil, da žal ne bo navzoč, ker ima nek drug zelo pomemben termin. Mi vsi vemo, da se zelo veliko dogaja eh, in sicer bomo imeli PNZ svet, eh, ki poteka in traja do jutri in potem skratka decembra še potekajo zelo pomembne aktivnosti in zato je nekoliko težko zagotoviti, eh, da bodo navzoči pomembni politični sogovorniki pri takem srečanju. Eh, italijansko predsedstvo je eh, delo, eh, ki je potekalo v teh pol leta, izvajalo tudi ob pritegnitvi latvijskega predsedstva. Eh, tako da bi se rezultati eh, izboljšali in morda bi lahko razmislili, o tem, da bi to srečanje premaknili na prve dni v januarju, torej mislim eh, ta trilateralni pogovor. Vsekakor pa moramo skupaj določiti datum za to srečanje, eh, ki je temeljnega pomena za eh, uspeh celotnega menjega svežna. Hvala. Thank you. Thank you for the, um, detailed... Hvala za te podrobne informacije. Gospod Rosenberg morda vprašanja poročevalke in pa poslancev. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za vprašanja in pripombe. Ja, ključno vprašanje poročevalke Fajon je, ali so ti sistemi nujni? No, študija se ne nanaša na to, to je bolj politično vprašanje. Po mnenju komisije, Vse um, to je podlaga za predlog. Je to potrebno, kajti če ne bomo ničesar storili, to niti slučajno ne bo dobra možnost. Če si pogledamo promet na mejah in pa kako hitro se povečuje mobilnost na mejah, vidimo, da je treba nekaj storiti. Trenutni sistemi niso v redu, niso stroškovno učinkoviti. Prav zato se je 13 držav članic že odločilo, da imajo nacionalne sisteme vstopa in izstopa. In Saj veste, kakšne so številke vsako leto? 200 milijonov um, žigov natisnejo mejni policisti in vse to je v bistvu nekoristno, kajti te informacije ne omogočajo avtomatičnega izračunavanja prekoračenega dovoljnega časa za bivanje. Prav tako se ne mogoča identifikacija ljudi. To je ogromna težava. To je sporočilo, ki smo ga dobili vseh držav članic in mislim, da za to gotovo je treba nekaj storiti. Nekaj moramo storiti. In to nekaj je ta nov sistem, po našem mnenju. No, sedaj pa moramo seveda par stvari izboljšati, o čemer sedaj ravno govorimo, kaj ti pametne meje morajo biti dejansko pametne. Če sedaj preverimo ta koncept, mislim, da je tudi komisija priznala, da tisto, kar je bilo leta 2013 eh, predlagano, je bilo morda še pametno, ampak ne še zadosti pametno, zato bi morali še kaj izboljšati. V bistvu je tudi mogoče in nujno kaj izboljšati. Še bolj specifično vprašanje, zakaj te številke glede RTP-ja in pa ESA-ja in zakaj je en sistem dražji kot pa drugi. Glede, moram priznati, da je slika nekoliko zbegana, tudi ta študija nekoliko zmedena. To bom priznal. Ampak, če gremo v podrobnosti razpredeljnic in pa v številke, potem vidite, da kot prvo, znaten del stroško je skupnih za oba sistema. No, ampak, ker smo odločili to predstaviti na ustrezen način, smo to razdelili na dva dela v predstavitvi, kar ne pomeni nujno, da v realnosti to lahko 50-50 odstotkov razdelimo na oba sistema. Marsika je skupno tudi na nacionalni ravni, zato smo se pač odločili na takšen način to predstaviti. Ampak, gledajte, če bomo izuzeli en element pri RTP-ju, to potem še ne pomeni, da bo drugi del avtomatsko prvica. Ne, ta drugi del je potem nekako eh, preostanek od prvega dela, tako da pač pridemo do 100 odstotkov. To je nekoliko umetno. Predvsem si lahko pogledamo osrednje stroške. Na osrednji ravni bi ES stal 94 um, milijonov, RTP pa 73 milijonov. Ampak če se pogledamo skupaj, skupaj na centralni ravni pridemo do 130 milijonov. Torej, če bomo šli na ta sistem, na en enoten sistem, potem bo dodaten strošek eh, RTP-ja, v bistvu 31, eh, vsega skupaj pride na 35 milijonov evrov na evropski ravni. Na nacionalni ravni pa je potem treba to preračunati, če bi se odločili, da se to tako spremeni torej stvar je zapletena, to priznam in se lahko potem še na tehnični ravni pohvarjamo o tem, kaj storiti. Potem dostop organov pregona. No, upam, da boste razumeli, da tukaj ne bom povedal podrobnosti. Smo se pa pohvalili o tej tehnični študiji. Ta študija ne proučuje tega vprašanja. V bistvu gre samo za zahteve tehničnega sistema, to je vse. Kot sem že povedal prej, stališče komisije ostaja takšno, kot je. Potreba in pa srazmernost dostopa organov, organov, organov pregona mora biti dokazana. Tudi predsedstvo menilo tukaj poteka ogromno dela. Treba je to dokazati. No, ampak še vedno odločitev ni sprejeta in vi ste v bistvu tisti, ki boste sprejeli odločitev, vi ste ta žirija. No in mislim, da ravno v tem političnem trialogu, ki ga predlagate, o tem lahko govorimo. Naš komisar bo tudi pisno v naslednjih dneh odgovoril na pismo predsednika. Morda bi bilo pametno, da v to pismo vključili tudi ta predlog, da se ta zadeva meni na srečanju. Upam, da bo to do konca tega leta ali pa morda potem januarja, kakorkoli že. Kaj ti mislim, da moramo govoriti ravno o takšnih zadevah med vsemi institucijami. Morda bi bilo to bolje, da se to predstavi pred naslednjim predlogom naslednje leta. Mislim, da to spada sem. Toliko, hvala. Thank you, Tanya. Do you want to have a? Tanya, še zadnji besed. Uredo. Okay, thank you, colleagues, for um, the good debate and. Uh, Hvala lepa kolegici in kolegi za dobro razpravo. Porčevalka in porčevalci v senci se bodo sestali in potem videli, kako naprej. Naslednja točka, nacionalne programe za sklade za notranje zadeve. No, tisti, ki ne bi tukaj, niso prišli. Zato od, odmor do 10.30, prosim. Prosim, če se vrnete ob pol enajstih. Thank you to colleagues who have arrived. We're just pausing. Hvala vsi, ki ste prišli. Sedaj čakamo na naslednjo točko, tako da ne bo zamude. Ampak hvala lepa, ker ste prišli, tisti, ki ste prišli točno. Hvala za potrpežljivost in še enkrat. Hvala lepa vsem, ki ste prišli še pravočasno. Sedaj, točka 18, nacionalni programe za sklade za notranje zadeve. Gide za notranje zadeve komisije na prejšnjem sestanku v Libe smo govorili o finančnih programih Unije. Sedaj pa bo komisija predstavljati nacionalne programe podala bo podroben pregled programov po državah članicah. Imamo tudi temeljni dokument in pa specifične informacije za države članice. Torej sedaj bomo dali besedo komisiji in potem boste lahko zastavili še vprašanja. Gospod Gastelu, prosim, besede vaše. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, predsednik. Vsi lepo pozdravljeni. trikrat smo bili tukaj v zadnjih mesecih in junija smo tudi potem razložili uh, zadnje rezultate dialoga. Nekateri vas poznam, nekateri ste seznanjeni s tem programom in pa skladi, ampak naj povem točno, zakaj gre. Ta sistem je zelo podoben tistemu um, za socialni sklad in pa regionalni sklad, ampak nekoliko drugačen. Uh, najprej smo dejali, eh, da bomo imeli politični dialog že pred eh, devetimi meseci oziroma enim letom se je to začelo in pripravljen je bil potem zapisnik. In v teh dialogih smo v tem izpostavili politične prioritete za specifične pa horizontalne akte. Predvsem naj bi zagotovili to, da bo potekal dialog z državami članicami in sicer tako, da bodo te politične prioritete prikrojene vsaki posamečne države članici. To je bila izhodišna točka. Potem smo, glede na to, spremljali politične odločitve. Potem smo opravili kar vsebinsko razpravo še v prejšnjem mandatu tega odbora glede rezultatov. Sedaj se razlaga te politične pobude in se jih pretvarja v nacionalne programe. Želijo poskrbeti za to, da bodo te politične izbire ustrezno odražene v nacionalnih programih, da ne bo kakšnih odklonov. Samo tako, da bomo vedeli, zakaj gre, to sem želel razložiti. Glede časovnice še nekaj bi razložil. Sedaj sem dobil že kar veliko nacionalnih programov in lahko rečemo, da bo to potekalo 6 do 9 mesecev, toliko časa potrebujete, oziroma potrebujejo za pripravo nacionalnih programov. Morda ne povsod, ampak nasplošno pa je to nekakšno poprečje. Od 6 do 9 mesecev bo trajalo, da država pripravi načrt. Nekatere so to že začele posredovati. Julija je bil sprejet akt in septembra so začele države pripravljati te nacionalne programe. Prvi program smo dobili od držav kot Združeno kraljestvo, Nemčija, Slovenija, Malta, Belgija, Francija in še drugi tudi eh, Litva, Romunija, Avstrija in podobne. Torej pri njih naj bi sprejetje potekalo aprila naslednje leto. Potem drugi pa so to posedovali poznaje, kot naprimer Italija, ta teden potem Španija, prejšnji teden Grčija, Slovaška, Portugalska, nekatere države eh, bodo to potem sprejele junija ali pa julija naslednje leto. Toliko glede časovnice. Kako bo to potekalo v praksi? Torej, države članice spremljajo te rezultate političnih dialogov in to pretvorijo v nacionalne programe. Potem nam pošljajo informacije, mi jim pošljamo povratne informacije in ta dialog poteka. Seveda bomo s časoma zniževali število teh pripomb in programe naj bi dozorevali s časoma. Ponavadi imamo okoli 3-5 izmenjav, tako da na koncu pridemo do poglobljenega, zrelega programa. Kaj to pomeni, da je program zrel? To, da je bil dosežen minimalni standard, ki ga komisija lahko spreme. Tako da se potem gre na naslednji korak, naprimer na preverjanje pa dobritev. To pomeni potem tudi posvetovanje z vsemi službami komisije in pa z agencijami Evropske unije. Na tak način se zagotovi ustrezna skladnost ter pa dopolnjevanje ter pa to, da so spoštovane vse tehnične osebine. Naprimer, migracija, integracija tukaj. <clears throat> Želimo poskrbeti za to, da imamo dopolnjevanje med temi skladi, ko gre za vstop na trg dela. Torej, to, ko bodo nacionalni programi sprejeti, bomo poskušali to med seboj povezati potem še nekaj glede postopka. Še vedno smo v zgodni fazi priprave. Zato mislim, da je sedaj pomembno, da na začetku naslednjega leta, še posebno sem pripovedal predsedniku eh, med marcem in julijem naslednjega leta, naj bi potem potekala izmenjava mnen, kajti takrat bomo že imeli bolj vsebinske in pa zanimive pripombe, ki bodo potem omogočile tudi bolj koristen dialog. Sedaj smo še v zgodni fazi. Ima pa pet programov, ki so že dokaj zreli. Belgija, ISF, belgijski notranji varnostni sklad, potem neški, potem Združeno kraljestvo, Belgija, Luksemburg, eh, migracije in pa zil, torej ta dva sklada. Teh pet programov je doseglo že določeno zrelost. Do konca tega leta bo morda morda do deset nacionalnih programov že v tej fazi zrelosti, morda deset, petnajst, nekje decembra, januara bo to. Potem pa bomo šli naprej. Do konca marca bomo upam, da imeli morda petnajst programov sprejetih, oziroma pripravljenih za sprejetje. Potem pa še poznajo v naslednjih mesecih, vse do julija, pa dobimo še druge, kot že prerečeno. Teh pet programov pri Amipu vidimo Belgijo, Luksemburg in Nemčijo in te države imajo že zelo izpopolnjene sisteme, morda ne odlične, ampak izpopolne, v veliki meri izpopolne sisteme glede migracij in pa vračanja. Vidite veliko podobnosti med njimi. Na področju azila bodo vsi investirali v azilne postopke. Želijo skrajšati ta postopek, če je to mogoče, in treba je zagotoviti ustrezno kakovost postopka pri azilu. Potem naslednja točka. Želimo zagotoviti to, da so ustrezni pogoji sprejema in pa da je povečana kapaciteta za sprejem. Prav tako je treba posvetiti zadosti pozornosti posebnim potrebam renljivih oseb in pa mladoletnikov. Bodo pa potekale tudi določene razlike. Belgija in Luksemburg, naprimer, sta bolj osredotočena na mladoletnike brez spremstva in pa renljive skupine. Združeno kraljestvo pa želi poskrbeti za to, da bodo vse skozi spremljali, ali bo postopek učinkovit. Naprimer, to, da fast track, torej pospešen postopek, ne bo zlorabljen, naprimer, lahko se zgodi, da ga uprava ne bi ustrezno izvajala, torej to želijo spremljati in nadzorovati. Prav tako želijo poskrbeti za to, da bodo vsi postopki v skladu standard. To je naprimer specifičnost eh, Združenega kraljestva. Potem Belgija in pa Luksemburg, naprimer tam pa se osredotočamo bolj na te ranljive skupine in pa na preverbo postopka s tem v zvezi. Sedaj bo ta postopek daljši od šest mesecev pri teh dveh državah, kajti ti države ste bili v preteklosti pod pritiskom. Torej sedaj bodo skrajšali ta postopek, ampak predvsem želimo, da bodo um, ustrezni standardi in pa ustrezna časovna razmetev. Potem integracija. Druga komponenta AMIFA. Tukaj vidite tudi določene razlike. Luksemburg in Belgija, naprimer, se bosta osredotočili na ukrepe pred odhodom zakonita migracija je tukaj relevantna. Torej, kandidati za zakonito migracijo morajo biti obveščeni o tem, kakšna je družba za sprejem in pa kakšna je možna integracija po Belgiji, naprimer, ali po Luksemburgu. Potem je treba poskrbeti, naprimer, kako poteka ta nadaljna povezava od azila pa do integracije. To bo v bistvu pri Belgiji in pa Luksemburgu, pri Združenem kraljestvu, pa gre predvsem za um, lokalno skupnost. Ta odraža politiko v Združenem kraljestvu in pa lokalne navade in podobno. In organi so ugotovili to, da britanski državljani niso zelo negativni pri bližnjih stikih z temi ljudmi. To pomeni, da so povezave na lokalni ravni tesnejše In ravno tukaj želijo okrepiti tudi družbe imigrantov. Veliko je takšnih stikov na socialni ravni, veliko je dogodkov, dejavnosti. Seveda treba potem tudi usposabljati ti ljudi eh, jezikovno in eh, glede trga dela. To se vse skozi počne med ISF in pa AMIFom, v vsakem primeru. Torej, to povezavo treba čim bolje zagotoviti. Potem, kot rečeno, Belgija in pa Luksemburg se bosta bolj osredotočila na to, da bomo imeli celosten svežen od centrov za sprejem in azil, um, potem do integracije in pa do um, ukrepov pred odhodom. Potem še vračanje. Tukaj smo uspeli poskrbeti za to, da se države v glavnem osredotočajo na prostovoljno vračanje. To je bil eden izmed ciljev tega odbora pravnih aktov, pa tudi komisije. Uh, No, Združeno kraljestvo ima tukaj svoje specifičnosti in sicer predvsem so dali podarek na vračanje splošno, kar pomeni njihov namen je to, da bi um, se sotočali na vračanje, tudi financiranje bi predvsem to, kaj to pomeni, da se sotoča na prostovoljno um, vračanje v razmeru 4 proti 1. Uh, 4 je prostovoljni in pa en uh, prisilni. Uh, izgona v tem primeru. Kar pomeni, da naj bi izboljšali zakonodajo, ki prej ni bila ustrezno poštevana. In bi pa tudi se zahvalil temu odboru. Vi ste predlagali minimalne odstotke. Pri Združenem kraljestvu, naprimer, smo gotovili, da je bilo to zelo koristno. Treba je bilo zagotoviti ustrezna ravnoteža v programu, kar pomeni, da Združeno kraljestvo vlaga vsaj 20 odstotkov v azil in pa 20 odstotkov v integracijo, naprimer. Tudi to, to razmerje treba vedno poštevati. Potem eh, policija. Tukaj naj povem, da je veliko skupnih točk med Nemčijo in pa Belgijo. Tukaj govora o različnih obsegih programov, 30 milijonov v Belgiji, 140 milijonov v Nemčiji. No, ampak predvsem se sredotočimo na tri stvari. Usposabljanje policistov, potem infrastruktura IT, torej informacijska tehnologija za izmenjavo informacij med policisti oziroma organi pregona, tako da se zagotovi, da bodo te informacije varno posredovane, da so standardi v redu in da je vse skupaj učinkovito. Prav tako bi se koncentrirali na tri glavne uh, sektore. Uh, kibernetska varnost, trgovina z ljudmi in pa droge. To so trije najbolj relevantni sektori. Potem meje. Eurosur. Tukaj imate odstopanje od minimalnega odstotka v primeru Belgije. To je upravičeno po našem mnenju, čeprav je to treba še preučiti. Stvar je v tem, da bodo Belgici uporabili um, svoje sredstva za to, da bodo zagotovili ustrezne standarde za Eurosur. Nekatere države seveda imajo zelo um, omejene te kontrole na zunanih mejah. Je pomembno, da se spoštuje Eurosur. Se pa dodatno vlaga v viz sistem, predvsem v državah, kjer imajo te države konzulate. Tudi konzulati se morajo vključevati v to delo potem enako tudi nacionalni koordinacijski centri za Eurosur morajo sodelovati pri tem. Namreč vsi pristojni organi lahko koordinirano delajo, ko eh, gre za nadzor meja, pa tudi ko gre za to, da se zagotovi, da bo do meni prihodi čim bolje nadzorovane in spremljanje. To so glavne točke potem. Pa še nekaj za konec nekaj statistik. Sedaj smo še v zgodni fazi, ampak vseeno, gledajte, to, kar pravim, um, ni celostna analiza, ampak takole na prvo žogo lahko rečem takole. Pri Amifu so vse države razen treh spoštovale minimalne odstotke. Grčija, Litva in Latvija so te tri države. Ampak to še ni konec zgodbe. če niso spoštovali teh odstotkov, to še ne pomeni, da sedaj ne bodo poskušali doseči teh minimalnih odstotkov. Na koncu postopka preverjena naj bi tudi te države bodi si spoštovali odstotke ali pa bodo imeli zelo dobre argumente za takšno odstopanje. Tako upamo. Potem vizum in pa meje. Tukaj je slika predvsej bolj raznolika, ko gre za Eurosur. Sedem držav ne spoštuje predpisov. Malta, Združeno kraljestvo, Belgija, oziroma Avstrija, Belgija, Bolgarija, Danska, Mačarska, Luksemburg, Nizozemska. Sedaj ne pričakujem, da boste se zapisali. Lahko vam pa posredujem te informacije, da je ločeno. Imamo različne primere ponovno. Mislim, da ni vse isto. Potem, naprimer Avstrija in potem Belgija, Danska sem preomenil. Tukaj Eurosur sistem že v redu deluje, je soliden, sedaj ga mora samo ohranjati, vzmo zdrževati. Prav tako so se zavezali k temu, da bodo za to namenili tudi nacionalna sredstva. Drugi, Bolgarija, Mačarska, naprimer, eh, tukaj pa bomo morali bolj ustrajati na tem, da se več stori. Ampak kakorkoli že. Če imamo odstopanja za minimalne odstotke, moramo imeti zato tudi dobre argumente od države članice. To kot prvo in potem kot drugo. Treba je omogočiti to, da države z nacionalnimi sredstvi upoštevajo vse predpise, torej če ni vnaprej tega minimalnega odstotka. Potem še glede azila nekaj podatkov. okoli 20 do 25 odstotkov sredstev vidimo od držav članic Malta, naprimer 50 odstotkov azil, potem integracija, tukaj bi dal glavne države Češka, naprimer 40 odstotkov investicij, um, potem pa vračanje je pa Združeno kraljestvo prvo in tudi Bolgarija, naprimer, uporablja levi delež ravno za to komponento in toliko. Um, thank you very much, Mr. Gasolu, and uh, that was very. Hvala lepa. To je bilo zelo koristno. Kot začetni komentar. Moj predhodnik je pisal komisiji že v prejšnjem mandatu, potem sem tudi sam pisal na začetku tega mandata komisiji in sicer naj pogledam, kaj sem takrat dejal. Tukaj ustno govorite o državah članicah, dajete veliko specifičnih informacij o državah članicah. Ampak, gledajte, meni bi bilo ljubše in upam, da se člani strinjajo, da bi imeli praktično razdrobitev po posamečnih informacijah. To je v redu za ta začetni dopis, ampak to je samo začetek, ne več kot to. Sploh pri skladih za notranje zadeve res potrebujemo zelo specifični um, razdelek kjer točno piše, kako so sredstva porabljena. Ko gre za sredstva za notranje zadeve, so stvari precej občutljive in vse skupaj je nekoliko v oblakih, nejasno, ne vem, kako boste to prevedli, ta nebulous. Um, skratka, ti skladi so zelo občutljivi. Gre za azil, um, integracijo in mislim, da mora biti tukaj komisija zelo praktična pri opisovanju vsega tega. V redu, ta temeljni dokument je dober začetek, ampak želel sem nekaj drugega pravzaprav. Morda bi lahko do januarja pripravili kaj bolj specifičnega. To, kar sedaj pravite ustno, bi bilo dobro dobiti tudi pisno. Sploh po posamečnih državah bi bilo to dobro vedeti. Sploh nekateri kolegi bodo gotovo zanima, zainteresirani za to ali pa drugo državo to mislim, da bi bilo zelo koristno. No, sedaj pa poslanke in poslanci, bom videli, če se strinjajo. Brigitte Cipel in potem Sivi Gijom. Najprej Brigitte Cipel. Hvala lepa. Nekatere točke je izpostavil že naš predsed, predsednik. Nikoli nisem videla nobenega nacionalnega programa, zato sem zelo natančno prisluhnila, da bi ugotovila, kaj se dogaja v državah članicah. Ampak po pravici povedano sem slišala nekaj o prioritetah, nekaj o različnih področjih, kjer države članice uporabljajo sredstva, nič pa nisem slišala o tem, kakšni so konkretni projekti, konkretni ukrepi v državah članicah in kako bodo sredstva uporabili. Mislim, da potrebujemo to informacijo, zato da bomo zagotovili nek pregled nad tem, kaj se dogaja z evropskim denarjem. Potem pa je tu še eno vprašanje. Ali države članice uporabljajo ta sredstva tudi za dodatne ukrepe ali samo nadaljujejo projekte, ki že obstajajo? ki pa jih ne financirajo več iz lastnega proračuna, ampak vsaj delno za nje porabljajo evropska sredstva. Tega pa si ne želimo, kajti mi želimo, da se ta denar porabi za dodatne projekte. In eh, zato pogrešam to vrstne podatke. Uh, In potem omenili ste, da smo zahtevali minimalne odstotke za različna področja in nekatere države članice tega niso vzele resno. Ampak ali so navedle razloge, zakaj tega ne počnejo in ali lahko te razloge sprejmemo? Mislim, da moramo govoriti tudi o tem. Yeah. Letter, clear... No, če se navežem na moje pismo, če to ni jasno napisano tam, potem bi rad povedal, da je zelo pomembno reči, da ne smemo porabljati teh sredstev za to, da državam članicam pomagamo polniti proračunske vrzeli. Pri vsakem programu moramo preveriti, ali se to mora biti dogaja. In ne vem, če imate te detajle, ampak vsaj mora biti kakšne praktične podatke za posamezno državo, bi bilo dobro vedeti, zato da bi si potem ogledali situacijo v posamezni državi. Naslednja pa je Silvi Gijom, izvoli. Merci. Hvala. Prosim, se prečujem, ker sem zamudila. Ampak naj bom kar direktna, naj se navežem na to, kar je povedal prej predsednik torej, želeli ste te bolj konkretne informacije. Naj podam tri primere. Glede, razprava o teh skladih, sploh ta za azil, migracijo in integracijo. To je bila zelo um, podrobna razprava, dolgo časa so potekla pogajanja, zato moram reči, da me res zanima, kako bo se dalje uveljavljanje teh programov. Glede teh zaprosili po konkretnih informacijah. Sedaj je bilo dobro dobiti zelo specifične informacije, kaj ti večkrat smo to želeli, že tudi pri pripravi besedila. Porazdelitev skladov kot prvo, oziroma sredstev. Dejali smo, da mora biti vse skupaj pošteno in enakopravno ter tudi pregledno. Najmenim, naprimer, vprašanje teh minimalnih odstotkov. Vem, da ste o tem govorili v svojem eh, govoru prej. Glede, če imamo ta odstopanja pri teh minimalnih odstotkih, nekatere države so to želele, potem me zanima, ali bi lahko natančno izvedeli, katere države so bile to in kakšni so bili argumenti za ta odstopanja. Potem drug sklop vprašanj oziroma pripomp. Um, ponovno naseljevanje oziroma ponovna integracija. Ta sklad AMIF uh, omogoča finančne spodbude, tako da države bolj sodrujo pri teh prizadevanjih za ponovno integracijo. Ali je to potem pretvoreno v nacionalne sklade in programe? Ali so te finančne spodbude kaj dejansko dosegle? Ne vem, gotovo ne bomo sedaj na tej točki dobili odličnih rezultatov, ampak ali je to spodbudilo kakšen zagon? In potem še kot tretje, prostovoljno vračanje oziroma prisilno vračanje se pričujem, ker sem to nekoliko na hitro povedala oziroma dala skupaj. Glede, torej, naj bi bili bolj za prostovoljno vračanje, pa toliko za prisilno. Ali um, ste to željo že nekako pretvorili v prakso? Toliko teh, um, glede teh treh sklopov vprašanj. Hvala. Hvala. Tomas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zdaj, a, eh, ne bo širo. E, eh, imam vprašanje kot poročevalec eh, oziroma kot poročevalec v senci v zvezi z programi prejšnjega programskega obdobja. Zelo pogosto opažam, da se napake ponavljajo in sicer zlasti v tistem smislu, da ni upoštevan učinek programov. Evropski programi se zelo pogosto podvajajo. E, zelo pogosto ni e, definirana merljivost teh programov. In komisijo želim vprašati, ali ste se že vnaprej ukvarjali s temi temami, ali eh, ni morda tako, da bomo čez pet let znova sedeli tukaj eh, in eh, da bomo kritizirali države članice in komisijo. Štiri države članice imajo nenehno probleme z koriščenjem teh sredstev. Eh, Ali uh, ukrepate tudi v tej smeri? Hvala. Hvala. Bi še kdo želel spregovoriti? Gospod Vojt. Ja, danke sehr, mich würde noch... Hvala. Mene bi še zanimalo naslednje. Sicer ste govorili o Združenem kraljestvu in Bolgariji in da tam glavna sredstva uporabljajo eh, za prostovoljno in neprostovoljno vračanje. In seveda sprašujem, kako je izgleda prostovoljno vračanje, ali se glavna sredstva uporabljajo za plačilo premitim osebam, da se vračajo ali pa je na voljo kakšen drug program. In drugo vprašanje je, kako je za neprostovoljnim vračanjem, ali se tu spoštuje pravo EU ali pa obstajajo nacionalne posebnosti v Angliji in v Bolgariji. Um, Hvala. Komisija, prosim za odgovore. Izvolite. Hvala za vsa vaša vprašanja. Gospod Vojt, Združene kraljestvo in Bolgarija, kar se tiče prostovoljnega vračanja, tu komisija prevzema odgovornost, ki jo daje zakonodajalec in ustraja pri jasnih preferencah. In to je edini mehanizem, ki ga imamo. Trenutno smo uspešni, torej. Pripričali smo države članice, da dajo prednost prostovoljnemu vračanju, ne pa prisilnemu. In če bo to število v prihodnosti nižje kot prisilno vračanje, bomo skušali zagotoviti, da države članice, ki imajo manj kapacitet in znanja in tako naprej na podlagi azila, bomo ustrajali pri tem, da se mora prostovoljno vračanje iz število tega izboljšati in povečati. Vsekakor mora biti večje število prostovoljnega vračanja. Kar se tiče Združenega kraljestva, dokler koristijo sredstva Evropske unije, morajo tudi izpolnevati zakonodajo, ki je s tem povezana. Gospa uh, Guillaume je govorila o preselitvi. To sem izpustil, čeprav je to zelo pomembno, se pravičujem. Ne želim preveč, uh, eh, zveniti preveč optimistično, ampak dejstva obstajajo in tu je prišlo do uh, izboljšanja. Namreč izboljšava je očitna v primerjavi z prejšnjimi obdobji upam, da se na koncu ne bo skazalo, da nima prav, ampak trenutno je slika zelo pozitivna. Gospod Tomaš je govoril o merljivosti. Eno od točk, ki smo spremenili v tem programu, so skupni indikatorji, ki smo jih skupaj oblikovali zato da imamo seznam skupnih indikatorjev za vse države članice in skušali smo meriti uh, ta nadaten napredek. In poleg tega smo strali pri tem, da potrebujemo rezultate in posebne indikatorje za tiste, kjer se nam je zdelo to potrebno. Mislim, da je stopnja merljivosti se tudi povečala. Kar se tiče komentarja gospe Sipalo o podvajanju, In poraba sredstev Evropske unije za zapolnitev vrzeli proračunov držav članic je tu eh, to zagotovo zelo mamljivo. Skušnjava je velika. Mislim, da ne smemo biti čisto radikalni glede tega. Torej, če so uh, programi, ki se financirajo iz nacionalnih sredstev in ki so v močnem evropskem interesu, je treba tudi tu pogledati, kaj se da narediti. Ampak vsekakor pa se je treba seveda eh, je treba poskrbeti, da se sredstva um, namenijo evropskim eh, projektom, torej kriterije treba upoštevati, se pravi eh, dodana vrednost za Evropo in tu ne sme priti do podvajanja ti programi trajajo sedem let, torej omenili ste konkretne projekte. Pravzaprav ne bomo najdli projektov v teh programih, najdli bomo kategorije okrepov in primere okrepov. To imamo v teh. Uh, Programih. V programih ne bodo opredeljeni konkretni programe in to je treba razumeti, to je sprememba od prej. Z, do, do, govorili smo se, da bomo imeli bolj fleksibilne programe, zato da se izognemo birokraciji. Uh, nepotrebnim birokratskim postopkom, ki so nepotrebni eh, in zato mora biti to bolj fleksibilno, zato da bodo lahko, vendar pa bodo morali države članice zelo natančno predvideti svoje ukrepe. Zato govorimo o kategorijah ukrepov, ne o projektih. Razlika do prejšnjih skladov je tudi v tem, da ni treba čakati pet let za nadzor, gospa Sipol, in to je pomembno. Nadziramo jih vsako leto. To je sedaj razlika in vsakem letu morajo predstaviti konkretno izvajanje projektov. To je pomembno. To seveda ne nasprotuje vašim zahtevam, da je treba ponuditi natančnejše informacije o kategorijah ukrepov. Ampak treba je razumeti, da govorimo o kategorijah ukrepov, ne pa o programih oziroma projektih. Gospa Sipal je omenila tukaj zelo pomembne vprašanje, ali resno jemljajo tudi odstotke. Da, lahko rečem, da jih res jemljajo bolj resno, kot smo mislili. Jemljajo jih zelo resno. In tega nisem pojasnil med predstavitvijo. Vedno navajajo tehtne razloge za izjeme. To ne pomeni, da moramo te razloge vedno sprejeti, ampak utemeljitve so vedno solidne in v določenih pogledih so po našem mnenju utemeljene in tudi z veseljem vam bomo v prihodnosti poročali o. o Napredko. Trenutno vse to jemljajo resno, tega ne zanemarjajo in zelo veliko časa si vzamejo za utemeljitev. Na področju sklada ANIF je trenutno zelo malo izjem in kot rečeno, teh ne sprejmemo, če ni podana res trdno utemeljitev. Mislim, da sem pokril večino vprašanj, sicer pa me spomnite, prosim. Hvala lepa. dobro je, da so tu v tem programu vključeni tudi strukture kredibilnosti, ampak eh, poslanci so tudi dali primere, ki kažejo na to, da potrebujemo tudi pregled po državah. Zato bom preformuliral svoje pismo in še enkrat zahtev, zaprosil za podatke. Kajti ta odnos, ki ga zahtevajo poslanci, je bistven zagotavlja transparentnost programov in formulacija je zelo široka. Ampak še enkrat vam bom prosil za natačnejšo analizo. Hvala pa za vašo današnjo predstavitev. Samo kratko vprašanje, morda gre tu za nesporazum. Rekli ste, da če govorimo o državah, ki prosijo za izjeme, da ne bi upoštevali teh minimalnih odstotkov, da bi lahko dobili nadaljne informacije, kolikor se le dali. To mora biti pomeni, da morda sploh ne bomo dobili teh informacij, samo da vem, če vas nisem robe razumel. Ne, ne, tako sem rekel. Torej, danes ste že dobili nekaj informacij. Uh, Opravičujem se, da sem zgrešil poanto. Torej, to so informacije, ki vam jih lahko ponudimo danes. Za vse nas pa je pomembno, je pa je to vprašanje zelo pomembno in vam bom tudi predstavil podatke, kolikor se le da. Pač bom, ampak um, smo pa v takem kontekstu, uh, da je horizontalna uredba določila, da je treba tudi določiti in konkretno predeliti programe. In to je bilo tudi storjeno. Hvala. Brigitte, mislim, da je to fraza uh, javnih uradnikov. Če bom jaz začel uporabljati tak jezik, mi prosim opomni. Hvala. Eh, pisali vam bomo, saj res potrebujemo natančnejše informacije in uh, to je dejansko jedro razprave. Hvala lepa. Mislim, da smo organizirali zadeve tako, da nam ni treba še bolj zamujati. Vsi kolegi, ki so potrebni za naslednjo točko, so tu. Mislim, da so, da so tudi vsak na svojem sedežu, torej lahko nadaljujemo njihovo predstavitvijo. Naslednja točka je študija o novih pristopih, alternativnih načinih in sredstva za dostop do azilnega postopka za osebe, ki iščejo mednarodno zaščito. Gre študij Evropskega, eh, za študijo Evropskega parlamenta za odbor Libe. Predstavitev nam bo predstavila Violeta Moreno-Laks, ki je predavateljica prava na Univerzi Kraljice Marije v Londonu in je tudi koordinatorka azilnega prava Evropske unije pri inicijativi za begunsko pravo na Univerzi v Londonu. Potem bomo slišali še predstavitev Katrin Kostelo, ki je izredni profesor Andrewa in Andrewa V. Melona, ki je izredni profesor za mednarodne človeške pravice in begunsko pravo pri Centru za begunske študije. Andrew Melon je izredni profesor za mednarodne človekove pravice in begunsko pravo pri Centru za begunske študije na Univerzi v Oksfordu ter član koledža svetega Antona. Potem pa imamo še predstavitev Minosa Midorakisa. ki je član enote za študije migracij pri um, Oxfordskem centru za begunske študije. torej nara, novi pristop, alternativni čin in sredstva za dostop do zilnega postopka za osebe, ki išče mednarodno zaščito. Tako študijo ste zaprosili poslanci in kot rezultat pozdravljamo te eh, pomembne govorce in izvajalce študije in veseli me, da bomo lahko, lahko prisluhnili temu. Kdo bo prvi prevzel besedo? Gospa profesorica Kostelo, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, predsednik, spoštovani poslanke in poslanci. V veliko čast mi je, da lahko predstavim uh, študijo. Upam, da je študija ravno prišla v pravem času. Ni treba ponovno izpostavljati, kako ključen po, po trenutek je to v zvezi z um, odnosom Evropske unije do beguncev. Smo pred krizo, kakršne še ni bilo zaradi eh, globalnega preseljevanja. Tu imamo resno siris, krizo sirijskih beguncov, zaradi katerih se preljuje, preseljuje ogromno število ljudi. V tem kontekstu smo bili zelo veseli, da ste nas prosili za to poročilo in ko boste videli, ga nismo pisali samo mi trije, ampak tu sta imela še dva koavtorja, ki jih žal danes ni tukaj, Elizabeth Gilt in Madeleine Garlick in imeli smo tudi zelo um, izbran uh, svetovalni odbor. Študija, o čem ne govori ta študija, tudi to je treba povedati, ne gre za varen način dostopa iz, Evrop, um, iz Evropske unije. Prijeli ste zelo pomembno poročilo. Uh, drugega eh, učenjaka, ki eh, govori o vizah, ki omogočajo dostop eh, beguncem v Evropsko unijo priporočamo tudi to poročilo. In cela vrsta drugih študij je bila izvedenih, ki gledajo tudi na druge načine dostopanja, kot je diplomatski azil, globalni sklad, evakuiranje beguncev v času krize in ustvarjanje večje fleksibilnosti pri vizumskih režimih, zato da ljudje ne, potreb, ne bojo morali iskati alternativnih poti. Kolikor vem, boste imeli tudi popovdan. Um, predstavitev avstrijskega ministrstva za notranje zadeve eh, ki bo tudi predstavil evropski program za um, priseljevanje. Torej, to so torej točke, ki jih nismo obravnavali tudi v, tem, um, v tej predstavitvi. Torej, tudi če imate ustrezen varen dostop do azila v nobenem primeru ne bi smeli dovoliti odstopanja eh, od zaščite tistih, ki zaprosijo za azil, ko pridejo do ozemlja Evropske unije. Torej, tudi če bi imeli ustrezen program preselitve za begunce in tudi če bi imeli fleksibilen vizumski režim, da bi nekateri begunci lahko zakonito vstopili v Evropsko unijo, te mehinizem niso nadomestilo za ustrezno izvajanje trenutne zakonodaje, ki mora biti strukturirano pravi, tako, da bo vsak imel pravico za zaprositi za azil in zaprositi za zaščito. Na podlagi te predpostavke smo um, tudi postavili določene domneve o na, naravi iskanja oziroma zaprosila za azil. Tu gre večinoma za neredna prihode in ti ljudje, ki pridejo, so občutili občutljivi že samo zato, ker so opravili neko nevarno pot in se morajo sedaj izpostaviti še postopku pridobivanja azila. Torej, kako delujejo postopki pridobivanja azila, kako se priznavajo statusi te ljudi, to je utrjeno v evropskih direktivah. Če želimo, da te postopki dobro delujejo in če želimo hitro priznati begunce, moramo poštevati tudi določene pogoje v prvem stiku z temi ljudmi. Treba se tudi ogledati vprašanje eh, delitev odgovornosti. To pomeni odgovornost za izvajanje azilskih postopkov in pozitivno priznavanje azilnih postopkov oziroma odločitev o azilu v celi Evropski uniji. Trenutno ena država eh, oziroma eh, azil dodeljen v eni državi ni priznan v drugi in to avtomatično. In to je zelo naporno. Torej tudi priznani begunci včasih ne morejo na drug konec Evrope k svoji družini. Kot izhodišče smo začeli, preden bi se eh, pogovarjali o novih mehanizmih, o skupnem eh, izvajanju, o dablinski uredbi, smo skušali razumeti, kakšni so trenutni problemi. Skušali smo izpostaviti, da večina trenutnih problemov v azilskem sistemu eh, so taki, ki smo jih ustvarili sami. Gre za Um, dostop in pa gre za kompleksnost uh, sistemov, ki ustvarjajo situacije, kjer prosilci za azil uh, nimajo priznanih uh, pravic in se ne morejo gibati po Evropski uniji in v določenih državah niso priznani, niti ne registrirani. Po nekaterih stopnjah so postopki zelo dolgotrajni in zahtevni, včasih je treba celo na sadišče se pritožiti in tako naprej. Torej, vse to pa se ne bi dogajalo, če bi imeli dobro delujoč sistem. Torej, se vračamo s tem k osnovami. Ogledali smo se obstoječe študije iz različnih verov in to poročilo smo potem, smo ga pripravili na podlagi tega, smo tudi presredovali v septembru in skušali smo oceniti, na podlagi razumevanja, kako stvari delujejo, tudi kakšni bi bili najboljši predlogi za naprej. In gre za takoj eh, za eh, odnose takoj ob prihodu beguncev in za hitrejše postopke. Potem smo dodali tudi določene študije. Odziv je bil zelo majhen, glede na naš, eh, naš čas, torej julij, avgust lanskega leta, vendar smo skušali ugotoviti, kakšna je politična temperatura v zvezi z temi pre, alternativnimi predlogi. Vsebino poročila, ki smo ga razdelili, vam bom nakratko predstavili in potem z vsemi sprejeli vaše uh, eh, vprašanje. Prvo poglavje se vsebuje z naravo azilantov in v drugem poglavju smo skušali ugotoviti nek pregled bremena, ki ga prenaša um, prosilec za azil v Evropski uniji. Preden predam kolegici, ki bo govorila o statističnih podatkih, bi rada povedala, da tudi ob, eh, če govorimo o azilantih kot o bremenu, ki je sicer zelo močan jezik, ampak to uporabljamo. Torej, stroški um, azilskega postopka so v veliki meri opredeljeni ne samo za, za številom azilantov, ampak tudi z naravo postopkov. V prejšnjih poročilih za ta odbor smo izpostavili, da je en od bistvenih eh, stroškov v vsakem postopku je, da je ta pri, postopek zelo drag, če je prisilen, če je to zelo kompleksno in ne deluje dobro na prvi instanci, ampak se, zahtev, se zahtevajo potem postopki um, pritožbe in sodišče in tako naprej, potem postopek postane bistveno dražji. In tu je odgovornost tudi za delitev bremena. Smo v trenutku, ko se preučujejo alternative Dublinski uredbi. In preden se razdeli breme, je treba najprej razumeti, kako in zakaj se ustvarja to breme, ki ga ustvarjajo tudi sodni postopki zaradi zakonodaje Evropske unije. Sedaj pa predajam. Hvala lepa. Če torej pogledamo te statistike, če pogledamo 40 eh, let evropskega, oziroma 14 let evropskega sistema za azilante, Imamo tu prvo fazo, ki se je zaključila 2004. 2009 je leto Amsterdamske pogodbe oziroma se pravi čujem Lizbonske pogodbe in datum tudi sprejetja oziroma z pravne zaveznosti eh, listine temeljnih pravic od 2014, to je trenutni čas, eh, po zaključki druge faze azilskega sistema in To so ključni datumi, zato smo si jih tudi ogledali, tudi ko smo preiskovali statistiko. Število um, prosilcev za azilantov se sicer razlikuje, vendar pa je nihanje zelo majhno. Tudi če pogledamo, uh, da se je leta 2004 število držav članic povečalo za 10. Uh, pa je vseeno skupno število prosilcev za azilant ostalo, um, ostalo uh, približno enako, uh, tako da se je število na državo bistveno znižalo. Ker so dejansko je skupno število bolj ali manj ostalo enako. Potem iz vidika slo, uh, statistike kaže, kakšen je bil vpliv dublinskega sistema. Ta je bil omejen, kar se tiče porazdelitve odgovornosti po državah članicah. To dejansko se uh, nasprotuje tudi pač stroškom povezanim z Dublinom. Če pogledamo graf, se število. Uh, sprejetih azilantov po državah kljub Dublinu ni kaj dosti spremenilo. Čeprav so se, se je dublinska sprememba spremenila in imamo zdaj že tretjo različico. Na podlagi uh, razpoložljivih podatkov so transferi na podlagi dublinske, pogod, po, po, po, um, dublinske uredbe bili v praksi predvsej nizki, kljub številnim uh, prošnjam. Uh, razlika med zaprošenimi transferi in izvedenimi transferi so gromozanske, torej ne moremo tukaj izločiti nobenega posameznega stroška. Uh, Torej, eh, če pogledamo razpoložljive številke EASA eh, in letnega, njihovega letnega poročila iz lanskega leta, vidimo, da je eh, vrzel med 12 odstotki zahtevkov ehm, in tretjimi odstotki dejansko izvedenih transferjev zelo velika. številni predlogi so bili tukaj formulirani, zato da bi se izboljšala učinkovitost Dublina in da bi se odpravilo nekatere pomankljivosti. Tretje poglavje pa potem izpostavi ključne pobude v zvezi z obema alternativnima alternativama in tudi z mehanizmi za boljše sodelovanje v, na, na področju prvega sprejema. Kar se tiče skupnih pobud oziroma pobud za skupnega izvajanja, so um, predlogi sicer podani, niso pa se še izvajali, gre od strokovnih ekip za države članice do mehanizma, ki je popolnoma integriran v, za celo Evropsko unijo. Um, obstaja tudi cela vrsta pilotnih projektov EASA razli za različne korake postopka pridobivanja azila, um, kjer bi tudi v prihodnosti morali povečati aktivnosti. Tu bi izhajali tudi iz preteklih izkušenj. Predvsem, če si ogledamo uspešne uh, projekte sodelovanja med vladami, mednarodnimi organizacijami, nevladnimi uh, organizacijami, ki so uh, okrepile zmogljivosti iz prvega sprejema. UNHCR je tukaj imel zelo uspešen projekt, eh, tudi, s katerim je podporil tudi projekt Mare Nostrum v sredozemlju. Kar se tiče alternativnih formul, tu študija predlaga dva trenda. Na eni strani se osredotočamo na ključne um, predloge, ki bi veljale za celo Evropsko unijo. To so predlagali nekatere države članice na podlagi um, kriterijev za dodeljevanje odgovornosti, na podlagi zmogljivosti in to na podlagi 80. člena pogodbe o delovanju Evropske unije. Na drugi strani um, pa tu tudi predlagamo ukrepe za medsebojno priznavanje pozitivnih odobrenih zahtevkov za azil kot je predvideno tudi v oseminsedemdeset členu pogodbe o delovanju evropske unije zato da se ustanovi enoten v, um, veljaven status v celi evropski uniji. potem smo tudi nadaljevali v smeri skupnega delovanja ali nadomestitve dublinskega sistema z mehanizmom kriterija dodeljevanja oziroma razporeditve eno od teh dveh opcij bi morali nadaljevati in študija tudi pravi da bi morali uh, tudi bolj upoštevati glas prosilcev uh, v skladu z trenutnimi zakonodajnimi zahtevami tako v državah članicah kot Evropski uniji. Trenutne pravne omejitve so predeljene v četrtem poglavju študije in tu opredeljuje tudi glavne pravne zaveze za države članice in Evropske unije v zvezi z pristojnostimi in postopki. Eh, določenjem begunca statusov na eni strani in na drugi strani za pogoj za ob prvem sprejemu. Kar se tiče izvajanja postopka za azila, so tu ključne um, zaveze, ki jih mora države članice upoštevati pri določanju statusa beguncev. V skladu z 41. in 47. členom listine o um, temeljnih pravicah, morajo vse uh, končne odločitve, ne samo odločitve o statusu prosilca, ampak tudi uh, odločitve v zvezi za sprejemom, zavrnitvijo posebnih uh, potrebah, uh, prerasporeditve in vse, kar je povezano z izpraševanjem in določanjem statusa prosilca za azil, so uh, na, podvrženi načelom tudi poštenosti in počinkovitih pravne uh, pomoči. Uh, v skladu z temi načeli dobre administracije, povezano z učinkovitim sodnim varstvom, o katerem smo se pogovarjali, smo pripravili tudi um, detaljirane standarde, ki so predstavljeni v študiji na, pod, na, študij na podlagi trenutnega zakona in sodne prakse. Prvi ta standard zahteva, da mora biti dostop. Uh, teh prosilcev do pravnih sredstev neoveran. Uh, in mora biti tudi tak, da lahko to praktično izvaja z uvajanjem eh, kompetentnega osebja, ki je izobraženo na področju eh, beguncev, primernih pravnih služb oziroma prevajalskih služb in pa pravne službe, če je to zahtevano. Po uh, predložitvi zahteve za, oziroma prošnje za azil uh, imajo prosilci tudi številne temeljne pravice, ki so zapisane tudi v um, te listini otenjenih pravicah in o pregledu azilske um, oziroma prenovljenem zakonodaji o azilu. Tu gre predvsem za pravico do svobode, do združevanja družin, um, nevračanju. prisilna vračanja morajo biti res zadnja, zadnji ukrep. Eh, in takšna je tudi sodna eh, odločba Evropskega sodišča v primeru MA in K. Kar se tiče sodne prakse v primeri Cimade in Saciri, so pogoji sprejema taki, da, jih, da, jih, da morajo biti vzpostavljeni v trenutku, ko um, prosilec uloži svojo prošnjo. Torej, v trenutku, ko prosilec uloži prošnjo za azil, ima pravico za obravnavo v skladu z, temi, z direktivo o um, pogojih sprejetja. Imamo še nekaj uh, preglednic v zvezi z trenutno zakonodajo. Mislim, da gremo to lahko zelo hitro skozi. Torej, naslednja slika se navaja na to, kako bi se moralo izvajati preglede na prvi stopni in to mora biti preučeno neodvisno, poštevati vse okoliščine specifične za posameznega prosilca, potem pa dejstva, da negativne odločitve mora voditi tudi do pritožbenih postopkov, ki imajo suspenzivni učinek. Če se s tem, s tem pridemo na analizo dublinskega sistema danes, bom vrnila k malu besedo kolegici Kosteljo. Torej, uh, Na podlagi teh garancij, ki smo jih opredelili v četrtem poglavju, ocenjujemo trenutni sistem zilskega sistema iz različnih perspektiv. Tu smo si ogledali človeško eh, oziroma eh, stroške humanih verov, ekonomskih verov in stroškov. In tu se vidi, da dublinski sistem povzroča določene pomankljivosti. to uh, tistih, ki pod Dublinom strpijo zaradi raznih uh, travm in uh, nespoštovanja človekovih pravic. Zaradi stroškov je trenutno nemogoče ne izračunati, kakšne, bi bili, kakšne so sploh učinki Dublina. So zelo veliki te učinki, ni pa na trenutno na voljo obširnih podatkov. Preden predam nazaj kolegici, bi sem povedala še zadnjo točko glede ocene dublinskega sistema v zvezi z pravnimi stroški. Neprimerno izvajanje, ki je poteka pod trenutno zakonodajo, je dejansko vodilo do večjih eh, sodnih postopkov na različnih stopnjah, tudi na najvišjem, najvišjih sodiščih eh, tukaj v Evropi, ki sta eh, oba se ukvarjala z izvedljivostjo trenutnega sistema zaradi ne zmožnosti dablinskih transferjev, zaradi uh, nevračanja so te postopki sploh nastali in zato študija eh, zaključuje, da je trenutek pravi za ponovni pregled dablinskega sistema in za temeljito reformo trenutnega režima. Um, <laughs> Hvala. Ja, dublinski sistem eh, velja in kar nekaj držav še vedno pozdravlja ta sistem. Ampak mi smo pripravili um, Dublin brez prisile. Sveda vem, da potrebujemo nekaj časa za vprašanje, ampak v tem poročilu smo izpostavili to, kako sedaj po tej strukturi vendarle Dublin lahko še bolje izvajamo in institucionaliziramo na takšen način, da bodo pravni stroški in pa človeški stroški manjši, kajti to sedaj povzroča sovražnost eh, od prositev za azil ter pa druge napetosti, prav zato, ker so nekatere premestitve znotraj Dublina pod vprašajem. Države še vedno strajajo s tem, čeprav se pogosto skaže, da pogoje v spremnih centrih niso ravno primerni. Pa še nekaj, kar smo napravili v poročilu. Šli smo v stran od pravnega načela, ki ga je predstavila Violeta in smo to poskušali oblikovati v nis načel, s katerim naj bi potem vodili bodoči institucionalni okvir. Sveda ne želimo nepotrebnih prisil in pa kompleksnosti v azilnem postopku, ampak smo pa vseeno želeli oblikovati nekaj približnih um, načel zasnove. Torej, če bomo šli na drugačen mehanizem, bomo hotel misliti na takšna načela. Pri tem bomo upoštevali tudi renljivost prosilcev za azil. Želimo pristop nekaznovanosti, um, kar je tudi omogočeno po ženevski konvenciji. Potem glede strokovnega znanja in pa glede transparentnosti ter pa zaupanja v azilni postopek, vedno treba poskrbeti za pristop več akterjev. Sedaj je ena izmed največjih težav tole. Kot prvo, uh, pristojni organi in pa azilanti imajo takšne stike, da ni kakšnega velikega zaupanja. Sedaj predlagamo, da se to spremeni, kar pomeni, da se potem azilni postopek lahko ponastavi, kjer so uh, močni zahtevki hitro priznani in potem se tem ljudem dodeli pravice in potem se lahko hitro vključijo v državo gostiteljico. Kolega Minas je opravil tudi študijo, lahko bolj podrobno razloži nekaj rezultatov te študije, potem pa bomo šli še na vprašanje. Prosim. Hvala, Ketri. Vsi lepo pozdravljeni. Zelo nakratko bom podal pregled te študije, kar je bil del naše metodologije priporočilo. Nismo imeli veliko časa pri študiji in nismo dobili veliko odgovorov. Tako smo dobili približno sliko o tem, kakšna so stališča. Nimamo konkretnih zaključkov. Torej, določene meri se lahko zanašamo na te intervjuje oziroma te informacije in glede na to, kar vemo, lahko rečem, da glede izvedljivosti in pa zaželenosti o različnih vprašanjih ni veliko razlik. Naprimer, alternativni mehanizem, skupno procesiranje, teba med sabo priznavanje. Najprej schema za skupno procesiranje za vlagatelje VOK. Tukaj so se stališča razlikovala glede tega, kako navdušeni so bili nekateri glede tega, da bi okrepili zaupanje med državami članicami in poskrbili za bolj kolaborativen skupen pristop. Na drugi strani pa smo imeli leta 2014 kar nekaj pozitivnih primerov. Ampak drugi primeri, nekatere druge države pa po drugi strani vendarle pravijo, da je vse skupaj še prezgodaj glede na to, kje je Sija trenutno. In so vendarle izpostavili nekaj izzivov, pravnih izzivov, kot naprimer dostop do nacionalnih baz podatkov, in pa kakšna je pravna podlaga za intervjuje z zanati iz drugih držav, potem pa še bolj praktična država kot jezikovni režim, potem enako pri distribuciji, to je že Catherine omenila. Obstaja kar široka podpora za to, da se ohrani dublinski sistem kot eh, tisti pravi mehanizem za dodelitev odgovornosti v potrebnem sistemu in da je potem počakali na to, da se eh, začne uveljavljati tretja dublinska uredba. Potem še nekaj, Dublin naj bi zamenjali kot pravi nekateri in ga zamenjali z naprimer distribucijskim ključem ali pa z drugim mehanizmom, kjer imamo količinske in pa kva, kvalitativne kriterije. Tako bi spremenili način dodelitve teh zahtevkov. In potem še podobno mešan odgovor glede medsebojnega priznavanja teh skupnih odločitev glede azila. Po eni strani več država pravi, da je to logični naslednji korak pri tem sistemu, torej kar ne bi zagotovilo potem harmonizacijo v drugi fazi. Nekatere druge pravijo, da je to prezgodaj in se zauzemajo za izvajanje novega dogovorenega akija, eh, pravnega reda skupnosti in čakajo na to, da bi drugi sistemi za azil prišli v bolj usklajeno fazo delovanja. Glede medsebojnega priznavanja smo torej pritehnili kar različne odgovore. Nekatere države pravijo, da medsebojno priznavanje in pa prosti pretok prosilcev za zaščito oziroma za zil, um, ta dva faktora ne bi smela biti medsebojno nujno povezana, kar ne pomeni, da torej, če begunec um, dobi priznano vlogo, potem ni rečeno, da ima prost pretok do druge države članice, da se lahko torej prosto giba. Glede sklepa lahko rečem, da je politična slika predvsej mešana in um, imamo sedaj različne um, smernice. Zato mislim, da se moramo o tem še pogovoriti, preden gremo naprej in pripravimo konkretne predloge. In to je vse z moje strani. In vprašanja. Okay. Yeah, that's my job to do that, right? Okay. Ja, to bom, bom moje delo. Kot prvo, člani so želeli to študijo. Imamo določena jasna vprašanja odprta vprašanja. Potem pa še dvoje bi omenil. Kot prvo, poteka vse skošna razprava o nekaterih vidikih azilne politike, torej ta resettlement, eh, integracija, ponovno naseljevanje. Potem drugo pa je izvajanje trenutnega azilnega svežna. Pri tem poročilu, ki presega običajna takšna poročila, je zanimivo to, da ste v spredju predstavili ta model in sicer Dublin brez prisile to se mi zdi zelo zanimiv predlog. In sam bi dejal, um, brez prisile in odvračanja. Mislim, da imamo pogosto zelo, zelo kompleksen um, sistem in zato je dejal, da je dobro, da bi dejali, da um, zapišemo coercion in deterrent. In potem, če bomo napravili prenovo Dublina, tukaj si je potem treba zastaviti ključno politično vprašanje. In sicer, tukaj ne bo distribucije, razen če si ne zastavite glavnega političnega vprašanja, ali bodo države članice politični pristop spremenile ali ne. Ko ste pokazali statistikami, večina teh prositev za zir potem prestane v drugih državah imamo 28 držav članic. To je ključno politično vprašanje. Sedaj pa dajem besedo kolegom. Veliko, se v, veliko vas je želelo to študijo in vas zanima ta študija. Eh, Denis Dion, prvi. Eh, Hvala, predsednik. Ja, naša skupina je želela to študijo, zato smo veseli, da ste jo pripravili v študiji ustrezno piše to, da ne glede na politično situacijo v državi članici, je dublinski sistem v bistvu bankrotiran, zlomljen, ne deluje v redu, vedno v manj državah deluje, število teh preselitev prijaviteljev iz ene države članice v drugo državo je nekaj minimalnega, tudi človeški stroški in pa pravni stroški so visoki. Zato moram reči, da moramo res razmisliti o prihodnosti Dublina. Ta element prisile, coercion je mislim, da pomemben dejavnik. Glede na to, mislim, da je pametno, da o tem sedaj razmišljamo. Ampak, ko smo želeli to študijo, smo seveda podali argumentacijo kot prvo, kot drugo pa smo tudi predstavili krajši dokument, kjer smo zapisali to, da želimo vedeti predvsem to, kako um, to obravnavati pri daljših mejah, pri bolj problematičnih mejah in potem, kaj bo z naslednjo fazo. Kaj bo potem znotraj Evropske unije? V Evropski uniji bi že imeli evropske Um, ne italijanske, grške, ali, ampak evropske azilne centre bi morali imeti. Z vsemi jamstvi, ki so povezane s tem. Naprimer, glede sprejema, glede obdelave, ulog mm, v prvi fazi in podobno. In to je vse skupaj zelo zapleteno, kaj ti treba je potem gotoviti, kdo je za kaj pristojen, kdo je pravno pristojen za pritožbeni postopek, potem kako je z vračanjem tisti, ki so bili zavrnjeni pri vlogi, potem kako naprej porazdeliti bolj kompleksne vloge za azil. Vse to smo zastavili, to smo poprašali, ta politična oddelek, ki ne vidi nobenih odgovorov, moram reči. In to v bistvu me je razočaralo, kajti upal sem, da bomo lahko šli naprej in bomo rekli, v redu, pač to ne deluje, ni humanitarno v redu, ali pa ni praktično, ali pa morda bi lahko rekli, ja, lahko delamo na tem bolj podrobno. Ampak, ne vidim pa nobenih argumentov iz študije s tem v zvezi. Na nekaj straneh sicer je govora o tem posredno, o tem vprašanju, ampak skupaj imamo sto strani celotnega poročila. Zato moram reči, da je vse skupaj nekoliko čudno zastavljeno. Potem eh, še enkrat, tukaj imamo koristne elemente. Vem, da Dublin brez prisile, to zveni zelo lepo, ampak če pogledamo, kaj to dejansko pomeni, potem vidimo, da morajo biti države nekoliko bolj um, oklevajoče pri premestitvi teh prozilcev, če pogoji niso v redu v drugi državi ali pa če postopek ni v redu. Torej, to je zelo minimalna sprememba glede na trenutno situacijo. In mislim, da so trenutno problemi ogromni res ogromni, zato moramo storiti precej več, kot pa smo do sedaj. Moramo misliti naprej od Dublina, moramo gotoviti, kako vse skupaj lahko deluje, če bomo imeli skupni azilni sistem v Evropi in kakšne bodo posledice za naslednjo fazo. Zato me res zanima, kaj mislijo o tem raziskovalci. Ja, nekaj zelo neposrednih vprašanj bomo šli najprej na vse člane in potem. Um, to je bilo zelo konkretno vprašanje, zato prosim res, če si to zapišete. In potem bomo šli še naprej, ampak prej pa si vigvijom. Hvala lepa. Ja, moram reči, da sem nekoliko zbegana sicer nisem prebrala celotne študije, ampak me pa res zanima, kaj točno pravite. Predsednik nekako pozema, pravi, da naj bi imeli drugi Dublin, potem gospod Jon pravi, da ne, ne, da imamo izboljšani Dublin, da to želimo. Zato me zanima, kakšne so jasne predpostavke, česa se sploh želimo. Se strinjam s tem, da prednost govorimo o alternativah, moramo utemeljiti vse skupaj na tem, kar že obstaja, torej kakšne probleme že imamo, pa vemo, kaj obstaja, kakšne so probleme. Tukaj imamo skupne zilni sistemi in Dublin je problematičen, kajti vse izhaja z načela, da so vsi sistemi enaki, kar ni res. Začetna težava je bila, kot ste povedali, to, da je 12 odstotkov teh žel po premestitev, potem 3 odstotke pa je dejansko teh premestitev v praksi. Torej, to je problem tudi v praksi. Zato me zanima, kaj pravite v svojih sklepih, ali moramo dejansko revidirati te določbe ali pa moramo samo bolje uveljavljati že obstoječe določbe in po kakšnih merilih se to zgodi. Govoril sem s poslanci in zdelo se mi je, da naj bi šlo za to, kakšni so drugi možni mehanizmi, ali bi tukaj lahko dobili bolj jasne odgovore. In potem naprej, če naj bi sedaj zgradili nova merila za spremembo sistema, ali pa naj bi optimizirali že obstoječ sistem. To ni eno in isto. In mislim, da to, kar se bomo odločili, bo imelo dejansko vpliv na to, kako bo splošni jezni sistem deloval. Hvala lepa torej za to so weighing up these sort of alternatives and so on. Um, da, ja, veliko teh alternativ. Hvala, Fernando Lopez, Lopez Lavilar. Ja. Prosim, če date mikrofon bliže. no, tisto, kar je bilo rečeno, se s tem se strinjam. Glejte, tudi tisti, ki smo tukaj vse skozi na voljo, glejte, tudi za nas, ki smo navajeni na to, je vse skupaj zelo težko. zaradi velike kompleksnosti sistema. Med politično kampanjo maja smo poskušali posredovati sporočilo javnosti in sicer, da je bila zilna politika spremenjena po lizbonski pogodbi. To smo želeli povedati, ampak ni šlo. No, v bistvu nihče tega res ni slišal ali pa verjel temu, no, bi rekel. Kajti veliko je teh razlik, praks med različnimi državami. Na koncu smo imeli zelo, zelo različne načine izvajanja evropske zelene politike. Zato gledajte, kako bi lahko zožili ta manevrski prostor, kako bi države lažje izvajale ta nov način scheme, kako bi lahko najbolje zaobšli te probleme, ovire, torej kako bi lahko premagali te ovire. In ali je mogoče razmišljati o evropski projektni skupini, Task Force, torej dejansko Evropski skupini, s katero bi lahko zagotovili to, da bodo države resno imale to novo zakonodajo in ta novo azilni svežen in da bodo to dejansko dosledno izvajale. Želimo si manj raznolikosti in manj teh različnih tolmačenj v državah članicah. Kajti eno so bili zastavljeni cili, drugo pa je potem praksa. Ali bi lahko razmišljali v tej smeri? Glede na to, kakšna je Lizbonska pogodba, torej ali je tukaj možno oče kaj storiti? <laughs> okay. Ja, torej nekaj, kar bi lahko veljavili. Hvala, hvala. hvala za to vprašanje. Cecilia Wikström. Hvala, predsednik tudi sama bi se najprej rada zahvalila za to študijo. Junija smo sprejeli skupni evropski sistem za azil in ugotovili smo, da bo potem uveljavljanje dolgo in tudi težavno v nekaterih državah. Ampak, ko bo to celoti izvedeno, pa mislim, da to vendarle bo zastavilo jasnejša pravila ter pa jasnejše varovalke za obdelavo teh vlog za azil. Ampak ne smemo pa se kar sprostiti, če še, ja, smo že našli idealno rešitev. Ne, moramo iti naprej, kot ste jasno povedali, to ni idealna rešitev. Sedaj moramo razmišljati o dodatnih korakih potem. Kaj lahko torej še storimo za to, da bi izboljšali te rešitve, kajti nekaterih problemov nismo predvideli, ko smo pripravili ta svešen. In sveda ne moramo vedno predvidevati, kaj se bo zgodilo v, v realnosti. Zato mislim, da bomo po tem poročilu lažje vedeli, kakšne so dejanske težave. Prav tako pa bi lahko tudi našli boljše rešitve. Pri Dublinski tretji uredbi sem bila poročevalka, sedaj sem tudi poročevalka za spremembe v osmem členu Dublina. Torej, mladoletniki brez spremstva, vemo, kaj se je zgodilo. Um, imeli smo sodbo MA in druge sodbe pred par meseci. Uh, Torej, sedaj izpostavljate kar nekaj problemov in to je povezano z težavi iz Dablinske uredbe. Pravijo, to ni solidarno, to ni trajnostno niti za prosilce, niti za države članice. Si vi, uh, Guillaume, tudi izpostavila par primerov in malo stvari se je dejansko veljalo v praksi. Samo tri odstotke teh primerov se dejansko potem izvede. Vi pri sporočate Dublin brez prisile, kjer naj bi potem države predvidevali diskrecijsko klauzulo iz te uredbe, tako da bi si bolj pošteno porazdelili breme in pa da ne bi poštevali preference prosilcev za azil. No, ampak do sedaj pa nismo dobili nobenega znaka, da bodo dejansko države to tudi storile. Ravno obratno, te diskrecijske klauzule so zelo redko porabijo. Ne vem, ali bi države res bile pripravljene to prostovoljno storiti. Mislim, da težko. Tudi pri mladoletnikih brez spremstva, ki je trenutno predmet razprave v svetem parlamentu, tudi tukaj lahko jasno vidimo, da države članice želijo omogočiti, še vedno ohraniti to možnost, da tudi mladoletnike um, premeščajo in to čim bolj brez omejitev. Kako naj sedaj pripričamo države članice v to, da to ni vzdržna rešitev za prihodnost? da moramo nekaj spremeniti in zelo nujno to potrebujemo. Ali imamo kakšne statistike, kjer bi lahko prepričali države, da bolj uveljavlja ta sistem. Sedaj šest držav predstavlja več kot 80 odstotkov vseh teh zahtevkov po državah članicah in to ni vzdržen sistem. Zato moramo res razmisliti o vseh alternativah kaj pa pot za naprej, se pričujem, ker sem dolg, ampak gledajte, kakšna bo pot naprej. Ali bi bilo mogoče imeti kakšen pilotni projekt, naprimer, ki bi ga jaz vodil in bi govorili o sprejemu oziroma o obdelavi. Kolega Dion je že omenil, da je to, to bi bila dejansko evropska schema za to področje. Ali bi bilo to mogoče storiti? Hvala. I, while you were speaking, Cecilia, I was just asking what the... Um, no. Sem nov predsednik in se spraševal, kakšne so tukaj možnosti, napak bomo sledili priporočilju teh avtorjev dela. To ni statični proces, no, ta študija, seveda, študija, ki je napisana, ampak bodo še vedno delali na teh področjih. In kot predsednik sem vam pozanimal, kaj mogoče storiti v prihodnosti. Naj se pa na hitro odzovem, kar ste povedali tole. Jozef, um, pa je naslednji, prosim. Uh, meine... Hvala. Rekel bi, da je to zelo pomembna študija in da vsebuje veliko pomirjujočih elementov. Mislim, da je zelo pozitivno, eh, da predlaga ne eh, zastrašujoč značaj tega sistema. Eh, pravzaprav me pa zanima nekaj, kar ni bil predmet vaše raziskave. Gre za vprašanje, kje so vstopne točke v sistem, eh, kajti brez reforme teh tako imenovanih access points, kjer, se, eh, kjer potekajo preverjanja, ali so to humanitarne vize eh, ali kakorkoli pač se imenujejo vsi ti mehanizmi, to je ena od osrednjih točk, kajti ravno vstop v določeno državo preobremenjuje sistem. In druga zadeva je naslednja. Seveda je na to treba gledati v povezavi za celotno migracijsko politiko če namreč ne obstajajo legalne možnosti vstopa, je ta azilni sistem preobremenjen za zahtevki, ki bi jih sicer morda lahko kje drugi bolj razumno rešili. In sicer Settlement Evidence Rate Policy E, to je pravzaprav zelo pozitivni predlog spriča teh omejitev, vendar pa mislim, da to ne bo dovolj, da rešimo ta problem z evidence-led policy. E, v tej, e, ne samo v tej hiši, ampak tudi sicer moramo zahtevati politično rešitev, razmisliti o tem, kaj bi lahko obstajalo na mesto dablinskega sistema. Ta hip je to verjetno edina možnost, da na tem še naprej delamo. Eh, vendar pa trajno gledano potrebujemo politično rešitev problema in to je naša naloga kot zastopnikov eh, ljudi, eh, da v ta namen formuliramo ustrezne pogoje. Smo pri koncu seznama govorcev. Ja, to na koncu je bilo zanimivo, Žozef. Seveda potrebujemo politično rešitev. to, kar je kolega Dion povedal, torej nekaj so zahtevali, potem drugo pa so dobili v teh odgovorih. To je eno, ampak gledajte, takšno poročilo je težko napisati, kajti mislim, bi Dion, gospod Wikstrom, različni poročevalci, različni kolegi so delali na tem področju. In problem je seveda vedno izvajanje za tem se skriva tudi politični problem. Omenili ste kompleksnost, kar je problem, ovira, ampak pomembno je tudi politično vprašanje, kot je povedal Žosef sedaj na koncu. Saj ničesar ne želim soditi, ampak pač povem, da obstajajo vire glede izvajanja. To je zelo kompleksno prepraviti in prevesti v poročilo kot je bilo kolega Dion, Denis. Zastavljena so bila specifična vprašanja o tem, kako zobiti te probleme, kaj lahko kot so zakonodajalci tukaj storimo, kakšne so alternativne možnosti, kakšne so naše strategije. Tukaj želimo priti do tega sistema in je treba gotoviti, kaj lahko storimo. Toliko. Pa še nekaj glede postopka. To je končno poročilo. Tukaj je veliko koristnih informacij. In seveda je to pomembno, ampak v prihodnosti bi radi z vami še sodelovali oziroma bili v stiku z vami. Potem bi lahko videli tudi odgovore na to, kar so kolegi spraševali. Izvanje za nas je bistveno. To je glavni problem tega svežna namreč države ne počne, počnejo tistega, kar smo želeli. Zato, prosim, če lahko začnete s tistim, kar je povedal gospod Dion in potem naprej. Hvala. Bom kratka. Tudi kolegica bo gotovo želela odgovoriti, zma kolega tudi. Najprej gospod Dion. Če si pogledamo skupno obdelavo, procesiranje, naprimer, um, ali pa to, kar ste omenili glede evropskih azilnih centrov. Vedno smo vedeli to, da ne glede na to, kako bo ta center vzpostavljen, bo še vedno v bistvu v državi članici in potem bo veljala zakonodaja EU, pa tudi nacionalna zakonodaja. Ko smo razmišljali o institucionalnih razsežnostih, smo gotovili predvsem to, da se lahko iz imperičnih študij naučimo naslednje. Front loading teh virov, torej celostna podpora, pravna pomoč že zgodaj, lahko prihrani veliko denarja tudi časa. Potem ta pristop več akterov je tudi ključen. Naprimer, manjši spremni centri so centri, kjer sodelujo tudi nevladne organizacije ali pa organizacije civilne družbe, tudi država pomaga in potem se na koncu zgodi, da imajo ljudje, prosilci, boljši dostop do informacij, pa več zaupanja v celoten sistem pogosto vidimo empirične študije, ki to podpirajo. Zato, ko smo videli to idejo, da bi imeli večje centre, smo oklevali. Kot prvo pravno ogledano, ne vem, kako bo to izvedljivo, kajte vsake primere to v evropski državi, torej nacionalni državi. Potem pa še praktične države, glede večjih spremnih centrov. Predvsem si želimo sistem, ki mu bodo prosilci za zelo zaupali. In to je laže, takšno zaupanje laže vzpostaviti v manjših centrih. Pa še nekaj bolj nasplošno. Status uh, teh prosilcev je prehoden. V tem porožaju nam bili nekaj časa, dokler se potem druge um, vrste zaščite ne zagotovijo. Potem pa si pogledamo, naprimer, integracijo in pa druga vprašanja. Kot rečeno, sedaj se ne pospešuje gibanja v druge države. Želi smo, da se um, na čim bolj pozitiven način sprejema takšne odločitve. Sedaj smo v zadnjih tednih tudi dobili dokument o tem. Če si pogledamo skupno obdelavo, potem mislim, da nima smisla, razen če odločitev nima evropskega učinka. Pozitivna odločitev o azilu trenutno nima takšnega vseevropskega učinka. Nismo se želeli oddaliti od inovativnega razmišljanja. Ampak so pa vedeli to, da ko stvari delujejo, delujejo na manjši ravni. In to, da ne bi imeli to kot zapleten postopek, um, to, kar se marsikomu zdi, to je ravno problem izvajanja. če sedaj želimo ustvariti nekaj zelo novega, inovativnega, je možno, da bo to samo še ena plast v tej kompleksni birokraciji. Če se želimo odločiti med evropskim pa lokalnim centrom, potem se je treba odločiti, kateri zahtevki bodo šli v evropski center in kateri v lokalne sisteme. In to je ponovno spet nova plast birokracije. Tukaj se je ponovno treba potem na novo odločati. Evropski pravni ukrepi imajo določene razumne predpise glede občutljivosti, ampak potem pa je tudi to problem, kaj ti tudi ocena občutljivosti potem dodaten korak v postopku. Zato so morali tudi poskrbeti za to, da ne bo ta ocena občutljivosti še dodatna faza v postopku oziroma dodatna birokracija. Nismo želeli izključiti različnih tipov, ampak smo seveda pogledali modele skupne obdelave. Morda se nekateri tipi zdijo predvsej utopični, če bi imeli samo naprimer en azilni urad za celotno Evropsko unijo. Ali pa so nekateri predlagali, da um, če imeli te spremembe um, ne bi ničesar spremenili, razen morda ukrepili zaupanje med nacionalnimi organi. Sedaj se um, stvari morda včasih spremenijo, ampak bolj v korist organov, ne pa toliko prosilca za azil. V redu, tudi to je v redu, ampak um, to ni fokus poročila. Um, fokus so bolj prosilci kot pa organe. Potem naprej. Še bolj splošna tema in potem bom dala besedo Violeti. Izvajanje in pa vrzel pri izvajanju. Tukaj bi lahko dala več različnih odgovorov. Ti pravni instrumenti v drugi fazi so nekaj novega, ta proces eh, še poteka in imamo nov finančni instrument poleg tega. Imamo torej na voljo sredstva za gradno zmogljivosti v drugih državah članicah, v državah, kjer imajo šipkejše sisteme. Mislim, da civilna družba tukaj lahko odigra zelo pomembno vlogo, sploh glede sprejema. Prav tako lahko civilna družba tudi spremlja to, kako se uporabljajo sredstva za to, da se krepijo zmogljivosti. Tudi to spremljanje se mi zdi zelo ključno. V nedavni sodbi Trakel, Evropska sodišča za človekove pravice, je govoril o tem, kakšni so ti različni tipi spremnih centrov v Italiji. Pogosto se, pogosto se nekatere ljudi pošilja v najhujše centre, ampak imajo pa naprimer um, tudi dobre centre v Evropi. In ponavadi tam delujejo tudi predstavniki civilne družbe. To se ponavadi dogaja v manjših centrih in tam potem tudi prosilce za azil dobijo na svet, tako da dejansko vedo, da imajo tudi pravno pomoč in pa da obstaja pravni postopek. To so manjši centri. Morda je to zelo banalen predlog, ampak takšne stvari marsikaj spremenijo glede, potem glede delovanja sistema. imel nekatere zelo velike centre za sprejem v Evropi in tam v bistvu potem prosilec dobi informacijo samo od mednarodne organizacije za migracijo ali pa od vladnega organa in ti bodo potem dejali, ja, lahko se vrnete domov in to je vse, kar dobijo, to je edina informacija, nič drugega. Zato so številne prakse perverzne. Z tem frontloadingom bi lahko prihranili veliko denarja, to bi lahko ugradili v finančne instrumente če se EU sredstva uporablja za to, da se financira spremne centre, potem je treba omogočiti tudi to, da so nevladne organizacije v teh centrih in pa da omogočimo ta pristop več akterjev. Zato moramo razmišljati praktično, kako namreč izboljšati te spremne centre pa pogoje v njih sploh na začetku v prvih fazah. Pa še nekaj, alternative za Dublin tukaj bi upoštevali lahko dva različna vidika. Kot prvo, um, drugačen način porazdelitve, to smo povzeli. Mislim, da strokovnjaki tukaj dobro to poznate, namreč lahko uporabljamo različna merila za to, kako ugotovimo, koliko ljudi bo razporejenih po posamečnih državah. Sicer nisem pesimistična glede političnega dogovora, kajti če bo kdo lahko spodbudil ta dialog, ta dogovor, bo to ravno tukaj. Um, vi ste tukaj so odločevalci za kakršnokoli um, razdelitev. Nacionalne vlade bodo morda res želeli ohraniti imigracijsko politiko kot nacionalno suverenost, ampak vi ste so zakonodajalci pri vseh teh bodočih instrumentih. Prav tako pa smo želeli povedati tudi tole. Tudi, če bomo imeli nov ključ porazdelitve, nove kriterije, moramo še vedno gotoviti, kdo bo šel kam, torej koliko ljudi kam. In potem to človeško vprašanje, kdo kam, tukaj pa je treba poštevati tudi te prosilce za azil in pa določene agencije. Danes se zgodi, da ljudje potujejo po Evropi, na no, tihotapce in ljudje, ki prihajajo v Evropo, sploh ne vedo, kaj jih čaka. Morda mislijo, da je najbolje iti samo na Švedsko, ampak tudi Irska ima čisto v redu azilni sistem. Ni samo Švedska tista, naprimer. Vse skupaj je zelo napačno predstavljeno. Uh, Če ste, na primer, v prvem spremljenem centru imeli dobre uradnike, informacije civilne družbe, več akterov, ki posodijo te informacije, glede tega, koliko časa bo se trajalo, kako bo obravnavala vloga, potem mislim, da se lahko marsikaj izboljša. To je politični kaos samo zato, ker imamo toliko teh plasti birokracije in pa zaradi nekaterih političnih odločitev. To poročilo bo morda izpadlo, ker nismo želeli izpeljati nič inovativnega, ampak to ni res. Mi smo želeli samo gotoviti, kje so problemi in kakšne so realistične rešitve. E kratka bom. z vidika evropskega azilskega centra smo mislili da bo to čisto identično z dublinskim sistemom kot velja danes zato smo to tudi izpustili. mnenja smo bili tudi da bi bilo bolj produktivno slediti drugačnemu pristopu in preden se posvetimo integriranemu eh, azilskemu sistemu, je treba ustvariti nek smisel za deljeno odgovornost za reformo dablinskega mehanizma. Ta reforma bi lahko imela različne oblike. Sedaj odgovarjam na vprašanje Silvi Gijom. Ne predlagamo novega Dublina, pravimo, da je pravi čas za opustitev Dublina, se pa zavedamo, kakšna je politična klima in da so zato potrebna politična pogajanja. In dokler se to ne zgodi in dokler se to ne zgodi, eh, ne dobi neke oblike, izreja pač nadaljevati. V tem trenutku pa prisila ne sme biti neka opcija, ker to nasprotuje dublinskim duhu. Torej, predelava Dublina je v vaših rokah kot zakonodajalcih, hkrati pa se lahko Dublin dobro izvaja v skladu z trenutnimi pravnimi standardi. To vodi do vprašanja Aguilarja, ali bi lahko bila Evropska delovna skupina, Task Force, tudi opcija, ampak takšna nekaj že obstaja. Kaj pa bo počela, pa je odvisno od mandata, kaj bojo države članice zahtevali od EASA, da naredi, kje je neke vrste taka delovna skupina. Torej, Po drugi strani, če pa prepustimo vse tistim, ki imajo odgovornost za izvajanje pravnih standardov, je tvegano. Če želimo neko odgovornost, potem bi bil boljši sistem za več akterjev, torej če vključimo tudi nevladne organizacije, mednarodne organizacije in tako naprej, in bo verjetnost, da se bojo pravni standardi veljavili večja. Potem vprašanje šteje v zvezi z rešitvami. Predlog o alternativah Dublinu so že podani. Več dokumentov je od UNHCR-a, EKR-a, Danes se boste tudi pogovarjali o priselitvi. Nemška in avstrijska vlada sta dali predloge v zvezi z ključi porazdeljevanja. In tudi to bi lahko vključili v razpravo o Dublinu. Torej, rešitve so bile predlagane od ključe za porazdelitev, mehanizmov za svobodno izbiro, prosilce za mehanizem, do upoštevanja agencije in pa eh, glas tudi prosilcev za azil, kar tudi mi predlagamo, upoštevanje kulturnih povezav, eh, družinskih povezav in tako naprej. To pa spet zahteva pravosod oziroma zakonodajno reformo. To pa je več, kar se lahko doseže v obstoječi zakonodaji. Kar pa se lahko doseže v obstoječi zakonodaji in v fazi izvajanja obstoječih standardov, je odprava prisile ali vsaj minimiziranje prisile. Če se človekove pravice jemljajo resno in temeljne pravice kot temeljne vrednote Evropske unije, kot pravi tudi drugi člen pogodbe, če se to jemlje resno, potem bi morali pregledati Dublin. Mislimo pa, da dokler se to ne dogaja, je treba izkoristiti to, kar je možno v obstoječih pravnih možnostih. Kako naprej? Pilotni projekti o sprejemu in eh, izvajanju se že izvajajo. EASO je uh, 2013 izvedel cel kup pilotnih projekt, primer, kaj se je zgodilo v Bolgariji v povezavi z begunci iz eh, Sirije. To je bilo objavljeno. Potem je bil tudi projekt za podporo projekta Mare Nostrum. Tudi to je primer za pobudo za skupni sprejem, iz katerega bi se lahko kaj naučili. vendar pa obširni oziroma bolnopravni uh, eh, enotni centri za azil zahtevajo odgovore in določeno vprašanje. Eksanti treba določiti odgovornosti, ne samo kje bi to bilo, ampak kdo bo upravljal kaj, kajti tak center bi moral biti nekje lociran in je treba državo, gostiteljico, pravzaprav prepričati, da bo gostovala takš center z vsemi posledicami, ki jih to prenese za seboj. Uh, če se to potem uh, konča, da mora ta država dejansko prevzeti vso odgovornost za odločitve, potem verjetno tega ne bo sprejela. Torej, pri teh eksante pomislekih je treba to dejansko pomisliti. Ko se, bo, ko se odločitev v azilu potem odloči, potem je treba te ljudi prerasporediti, ne bodo ostali v centrih. In kam bodo ti ljudje šli? To bo spet zahtevalo predajo ali premestitev ljudi. In če te premestite temelijo na Dublinu, bo prisila še vedno del sistema in bo to še vedno problem. Zato je ta, to vprašanje prisile zelo pereče. Kar se tiče vprašanja dostopnosti, ki naj bi bila glavni problem, mi se zavedamo, da je to ključni problem. In prerasporeditev prosilcev, če se bo to še vedno. Uh, povezovalo z vstopnimi točkami v Evropski uniji, kar Dublin trenutno počenja. Potem bodo države članice še vedno imele občutek, da sistem ni pošten, čeprav številke na to ne kažejo. Ločevanje, razporeditev točke vstopa Torej, vsak ključ po razdelitve bi moral ločevati te nadzore tudi na mejah in eh, to razporediti. Gospod Jon, želite na kratko še poglobiti vprašanje, da se potem eh, še podajo zadnje pripombe. Hvala lepa. Mislim, da sem lahko kratek. Slišim veliko pomembnih točk veselilo bi me, če bi bili bolj izčrpno v poročilu, tudi z namenom, da se premaga kakšna težava, tudi morda s predlogom o velikih centrih, sedaj, ko niste omenili, pravzaprav niti ne vemo, kaj ste točno mislili. Mislim, da se marsikaj lahko reši in očitno ste zelo razmišljali o teh točkah. Torej, če obstaja njo material, dokumenti, če imate čas in ver, ali bi lahko dodali nek dodatek, da boste pojasnili vse te točke in da boste tudi malce inovativni v zvezi z uh, rešitvami. To je paro drugo, kar se tiče politične realnosti, smo tukaj in nismo države članice in lahko razmišljamo drugače od držav članic in lahko razmišljamo po svoje in če mislite, da se nas ne, in, in v bistvu nas ne zanima, kakšna je politična realnost na svetu in če imate dobro idejo, jo bomo v parlamentu pozveli. Ne sme vas voditi samo to, kaj bodo države članice more biti storile ali pa tudi ne. Kar se tiče za prisilo, imam težavo z tem argumentom, kaj ti kot kaže. Dejansko pravite, da Irska, naprimer, ima dober azilski sistem in da bi pravzaprav tiste države, ki imajo najboljše uh, zmogljivosti za sprejem, bi prejele več prosilcev. To je politična realnost, ki bo pomenila, da bo sistem se poslabšal na mesto izboljšal, kot bi si vsi želeli. Torej, potrebujemo osebino takšno, ki zagotavlja pravo izvajanje v celi Evropski uniji, preden rečete, no, pejte, kamor želite. Hvala, Denis se lahko odzovete na to. Še en poslanec je prosil za besedo. Mario Loreston bo vam dala, dal besedo in če lahko potem prosim podate končne sklepe. Marja, prosim. Hvala lepa, zahvalila bi se za odlično študijo in poročilo. Moje vprašanje komentar, če si ogledam preglednice različnih številk eh, prosilcev istih, v istih državah iz različnih regij. Torej, če primerjate Švedsko in Finsko ali Italijo in Portugalsko, vidite, da tu je problem. Dejansko se niste lotili različno, razlik v sistemu in praksi izvajanja v državah, ki so zelo podobne. Uh, kar se tiče splošnih pogojev. In res se mi zdi, da ena rešitev za to vrstno solidarnost se lahko naše, najde tudi v bolj regijskem pristopu, tako da bi se te veliki centri lahko organizirali ne iz Brusla, ampak na regionalni ravni sodelovanje med državami za istimi kulturami, tradicijami, razumevanjem težav in deljenjem verov. Naprimer, na Severnem morju, tako da prihajam, če jih ima Estonija 59, Švedska pa 54 tisoč. Tu imamo dobre odnose, dobro sodelovanje in zagotovo je lažje najti nek dogovor tu, kot pa nek dogovor, ki bo vključeval države zelo različnih regij. In zelo sem pogrešala tudi v krogu vaših eh, politikov, ki ste jih povprašali, ta, to vrsten politični pristop. Moj predlog je torej moje vprašanje, ali bi bilo možno, da se gre tudi v to smer, zato da bo lahko tu bolj primerjalen pristop, da se primerjajo razlike po regijah in da so tudi rešitve bolj regijsko usmerjene. Torej, naslednjič, ko boste dali, delali intervjuje, dajte na seznam cel Baltik in tudi Marijo, tako da bo porazdelitev boljša. Mm, to je res zelo zanimiv graf, ki bi. morali praviti, da je dejansko tu šest držav ali štiri ali tri prevladujejo. Zdaj vas ne bom več prekinil, prosim za končne pripombe, da počasi zaključimo. No, Če se navežem na zadnje vprašanje v zvezi s solidarnostjo in izvajanje solidarnosti tudi z nekimi podregijami, mislim, da je to vredno preveriti in to pogodbo omogoča. Pogodbo o delovanju Evropske unije omogoča bilateralno in večlateralno sodelovanje med državami članicami, to lahko storijo, če želijo. Obstajajo tudi ločbi za okrepljeno sodelovanje za tiste, ki bi si to želele. To je vsekakor treba preučiti. Morda bolje kot eh, pristop vsi za ali vsi proti. Na zakonodajni ravni imamo postopek soodločanja, ampak mislim, da dejansko so regijske razlike in zato se bo težko dogovoriti, da bodo vse države res enako se odločile. Torej, to je zelo dobra pripomba. Glede drugih pripomb. Nekatera vprašanja niso bila more biti tako poglobljeno preučena, kot smo si želeli, kar ti eh, rok za oddajo podatkov je oziroma podatke smo dobili julija in eh, študijo smo morali podati septembra, torej v dveh mesecih je to pač največ, kar smo lahko naredili. Ključna je zamisel, ki smo želeli posredovati, je naslednja. Evropski parlament je že sprejel številna poročila, naprimer o 80. Eh, členu pogodbe, torej solidarnostni klauzuli in na drugih področjih, ki se nanašajo na skupno uh, uh, izvajanje. In zato smo mi tu izbrali drugačen pristop. Lahko bi se našle konstruktivne rešitve znotraj trenutne pravne zasnove sistema. Sedaj Dublin 3 je bil pravkar sprejet. In razen, če bo ta uredba zavrnjena ali bistveno spremenjena, za kar bo potreben čas, saj je bila julija 2014 sprejeta, zato nismo razmišljali, nismo sicer razmišljali, da to ni možno, ampak razmišljali smo, da medtem, dokler se ne bo zgodil Dublin 4 ali pa mora biti vokonitev Dublina, se lahko marsikaj drugega naredi. Uh, na ravni izvajanja in zato treba zagotoviti, da države članice tudi upoštevajo svoje obveze. Zahvaljujem se vsem trem avtorjem uh, poročila. Rekli ste, da ste se pogovarjali z eno članico parlamenta, se pravi, to je bila gospa Gijom. Torej, uh, odgovornost za to, Silvi, imaš tudi ti. Zahvaljujem se vsem avtorjem za predstavitev. Hvala, kolegi za to, da ste za to raz, zanimivo razpravo. Hvala lepa tudi za predstavitev in vaš čas. Ob treh pa bo avstrijski zunani minister govoril o zadevi preselitev, če boste lahko prišli.